Good morning, dear colleague. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Se upravičujem za rahlo zamudo. Prav nepričakovano. Sem izvedel, da moram nadomestiti gospo Valen. Predlagam, da začnemo. Prva točka je sprejetje dnevnega reda. Zamenjali naj bi osmo točko, poročilo Eichhout in točko devet, mnenje Grosstet, gre za preskus razmernosti za nove poklice. To bomo torej storili, oba poročevalca se s tem strinjata. Če nihče ne ugovarja, bomo osnutek dnevnega reda tudi sprejeli. Z temi spremembami seveda. Nihče ne ogovarja, dnevni red je sprejet. Tolmačenje je na voljo kot običajno, na voljo je v 20 jezikih, razen v estonščini, latviščini, malteščini in irščini. kot običajno je dosje na voljo v elektronski obliki, prav tako pa se srečanje prenaša preko spleta. Tretja točka, sporočila predsednice oziroma predsedogojočega o priporočilih koordinatorjev z dne 21. junija 2017. To ste dobili v elektronski obliki, če nihče ne ogovarja, potem lahko to sprejmemo Zanima me, ali kdo temu nasprotuje. Če nihče ne nasprotuje, potem bomo to sprejeli. Četrta točka, sprejetje zapisnikov sej 24. in 25. aprila 2017. Če nihče ne bo ogovarjal do konca seje, potem bo zapisnik sprejet. Peto točko bo predstavila predsednica, ko se vrne. Zdaj pa šesta točka. Poročilo Farija. Mednarodno upravljanje oceanov. Agenda za prihodnost naših oceanov v okviru cilju trajnostnega razvoja za leto 2030. Najprej da bi besedo poročevalec. José Inácio Faria. Izvolite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, antes de mais... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej dobro jutro vsem. Pozdraviti želim goste, gospod Simons, sveta in tudi iz Ekosoka so tukaj ljudje. Pozdravljam. Uh, sem poročevalec v zvezi s tem vprašanjem. Naslov je precej dolg v zvezi z agendo 2030 in v zvezi z celi trenostnega razvoja. Najprej hvala odboru za promet, za njihovo mnenje. Claudia Montero je predstavila mnenje Pozdravljam gospoda Simonsa, on je poročevalec v zvezi s tem odboru Ekosok. Predstavil je svoje mnenje v zvezi s tem. Skupno sporočilo o skupnem upravljanju morja povdarja, kako pomembna je vloga EU pri tem, da dosežemo trajnostno upravljanje z oceani, še posebej, kako je opredeljeno v agendi za trajnostni razvoj OZN. Evropska unija bi morala prevzeti vodilno logo pri mednarodnem upravljanju oceanov, to v okviru mednarodnih prizadevanj. Agenda za leto 2030 opredeljuje to kot enega od osrednjih ciljev za trajnostni razvoj, to je 14. cilj, če smo specifični. Mednarodni organi se zavedajo pomena trajnostne uporabe oceanov in pomena ohranjanja raznovrstnosti pomorskih ekosistemov. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti nov globalni okvir. Oceani in morski viri so ključnega pomena za blaginjo ljudi ter za gospodarski in socialni razvoj po vsem planetu. Morje se ga preko meja, zato morajo vlade sodelovati, da lahko ustrezno upravljamo z morji, tako da bo upravljanje trajnostno. Kar nekaj problemov se pojavlja in to vpliva na zdravje morja. Zdravje morja je ogroženo, pojavlja se nevarnost za morja, še posebej zaradi podnebnih sprememb tudi to že ima vidne posledice v naših morjih. Prvič bomo torej vzpostavili povezavo med podnebnimi spremembami in morjem. To je treba izpostaviti, kajti to je zgodovinski dosežek. Poročilo je razdeljeno na več delov. Prvič, izboljšati želimo upravljanje morja, potem želimo zmanjšati pritisk na oceane in morja ter ustvariti pogoje za trajnostno modro gospodarstvo. Govorimo tudi o obravnavi vse večjega števila emisij iz pomorskega prometa in na zadnje želimo oblikovati okvir za raziskovanje oceanov in podatkov. Morja. trpijo zaradi vedno večjih izpustov CO2, prav tako pa nas morajo skrbeti odpadki v morju. To vpliva na vse oceane in morja na planetu. Razviti moramo inovativne rešitve in izboljšati moramo znanje in poznavanje mori. Izpostaviti pa moramo tudi pomen modrega gospodarstva, torej vzdržnega in trajnostnega gospodarstva. To je seveda del našega splošnega pristopa, da poskušamo izboljšati morja za leto 2020. Izpostaviti je treba tudi pobude v zvezi s plastiko in drugimi pobudami za preprečevanje odpadkov v morjih. Če se želimo s tem spopasti, moramo zagotoviti boljše mednarodno upravljanje in s tem bi bilo lažje sodelovati na mednarodni ravni. Sodelovati moramo z vsemi deležniki in to moramo doseči zato, da bomo zagotovili boljše mednarodno upravljanje morja. Partnerstva so zelo pomembna v morjih, samo tako bomo dosegli boljše upravljanje. Na koncu se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali pri pripravi besedila, zahvaljujem pa se tudi odboru Envi osebju in sekretarjatu ELS. Veselim se že vaših komentarjev in priporočil. Prepričan sem, da bomo poročilo izboljšali. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalci v senci. Najprej socialisti. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Gospod Farija, hvala za osnutek poročila, mislim, da ga lahko podpremo na številnih mestih. Še posebej, kar zadeva sporočilo komisije v zvezi z zaščito oceanov, tam zadeve izboljšujemo. Vendar imam nekaj predlogov za izboljšanje. Oktobra smo bili izbrani za organizatorja mm, konference na Malti. Nekaj vam želim prebrati. Dejavnosti ljudi so vplivale na onesnaženost mori, to je tudi poslavšalo obale in prispevalo k globalnemu segrevanju in to ima resne posledice za vse. Potrebujemo novo vizijo skupaj z močnimi zavezami. S tem se strinjam. Potrebujemo novo vizijo, potrebujemo močan in obvezujoč akcijski načrt. In to pomeni, da potrebujemo tudi boljše mednarodno upravljanje oceanov in komisija se je temu posvetila ustrezno. Še druge dve prednostne naloge sta ustrezni, gre za raziskave oceanov na mednarodni ravni in tudi vprašanje, kako bi lahko omejili vpliv na oceane. Ampak mislim, da bi morali bolj izpostaviti to nujnost v zvezi z oceani in zaščito. Mi smo Evropa, Evropska unija in želimo ostati vodilni na področju zaščite oceanov. Bolj moramo biti pozorni na zaščito morja in uh, zato bom uložil nekaj predlogov sprememb. Kar zadeva izpuste plovil, tukaj moramo zadeve bolje regulirati. V Hamburgu, to je regija, iz katere prihajam jaz, je že zdaj izpustov dušika zaradi ladi več kot zaradi avtomobilov in to predstavlja nevarnost za zdravje državljanov. Do 2020 bi lahko plovila izpustilo več dušika kot uh, vozila. In to ni dobro. Mislim, da bi morali tukaj nekaj storiti, zato na tem področju potrebujemo evropska pravila. Po mojem mnenju bi moralo biti obvezujoče, da ladje, ki so v pristanišču, uporabljajo električno energijo, ne pa da onesnažujejo okolje. Mislim, da bi res lahko izkoristili električno energijo na tem področju. Prav tako potrebujemo ukrepe za to, da zmanjšamo izpuste dušika zaradi nove opreme. Mislim, da bi morali poskrbeti, da bodo vse ladje ustrezno opremljene. To je tudi z vidika zdravja nujno. Pri izpustih dušika ali žvepla mislim, da moramo kot Evropska unija in mednarodna skupnost poskrbeti za enake možnosti za vse od 2020 lahko v sredozemlju ladje potem izpuščajo petkrat več dušika kot eh, v Severnem morju, naprimer. Mislim, da to ni prav in potrebujemo več raziskav. Drugič, če si pogledamo mednarodno upravljanje, potem mislim, da moramo upoštevati tudi odgovornost in sodelovanje mednarodnih pomorskih organizacij. Leta 2018 naj bi predstavili načrt za zmanjšanje toplogrednih plinov in to moramo kritično obravnavati. Mislim tudi, da moramo biti pregledni glede tega, kdo so tisti, ki zastopajo države članice v mednarodni pomorski organizaciji. Tudi nevladne organizacije bi morale imeti dostop do tega. Tudi o modri rasti smo že govorili. To je zelo pomembno ampak to seveda ne pomeni, da lahko zato poskrbimo za ceno okolja. Ne. Mislim, da bi morali prevzeti mnenja drugih odborov tukaj. Če obstajajo pomisleki v zvezi z pretiranim črpanjem sredstev, potem moramo mi zagotoviti, da se bo okolje zaščitilo. Torej, če tehnično ni gotovo in smiselno, črpati viro iz morja, potem bi morali to opustiti. Tudi v Arktiki bi morali omejiti gospodarske dejavnosti. Spodbuditi moramo energetsko unijo, zato da bolje izkoristimo plin in druge vire energije. In še na koncu, morja v Evropski uniji in tudi druge vedno bolj postajajo odlagališča odpadkov plastične vrečke, kozmetični izdelki in drugo, vse to konec koncev pristane v morju, zato moramo poskrbeti, da bomo zaščitili morja. Samo še malo, končal bom. Mislim, da moramo na dolgi rok nadomestiti plastične izdelke, izboljšati moramo okrožno gospodarstvo in poskrbeti moramo, da bo od plak, pesticidov in drugih škodljivih izdelkov vedno manj in mislim, da moramo skrbeti za ekološki razvoj. Kolegice in kolegi, gospod predsedujoči, zaključujem. Mislim, da gre poročilo v pravo smer in pri nekaterih točkah nas čaka še nekaj dela. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa drugi poročevalci v senci. prvi poročevalec v senci ni bil časovno omejen, zato tudi drugih ne bom časovno omejeval, ampak lepo prosim, da poskusite biti čim krajši in da poskrbite, da bodo vaši prispevki omejeni. Gospod Majsner je naslednja, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala gospodu Fariji za poročilo. Mislim, da je to zelo pomembno poročilo, tudi sama to omenim. Strinjam se s tem, kar je povedal poročevalec, strinjam se tudi s tem, kar je povedal Timo Vlken. Dobro je, da se ukvarjamo s tem, kajti gre za jubilejno leto. 2007 smo začeli govoriti o tem, integrirana pomorska politika, ki je bila sprejeta pred desetimi leti, govori o tem, da bi morali razviti potencial morja, ampak trajnostno in previdno, zato da upoštevamo tudi okolje. Vse treba pretehtati in poskrbeti, da bodo vsi, ki so upravičeni do besede, do besede tudi prišli. Modra rast, o tem smo že govorili, vse vemo, oceani so zelo pomembni za prihodnost o, ljudi. Imamo modri planet, ljudi je vedno več, ljudi bo vedno več tudi na planetu in. Oceani bodo pomembni ne samo z vidika podnebja, ampak tudi z vidika viro, surovin, modra biotehnologija, energija, valovi, energija plimovanja in tako naprej. To je zelo pomembno. Ocean pa bi moral biti zdrav, zdaj pa ni. Poskrbeti moramo, da bo ocean bolj zdrav, zato da ga bomo lahko trajnostno izkoriščali. In s tem se strinjam, če govorimo o novi rabi, potem se moramo vedno vprašati, ali je to smiselno ali ne. S tem se strinjam, zato moramo biti na to previdni. Imamo že določena orodja, gre za okvirno uredbo o pomors, pomorstvu in morju, to je že pomembno. Zdaj pa se moramo vprašati, kaj lahko storimo na mednarodni ravni. Kar zadeva morja, je Evropa na dobrem mestu. Ampak na mednarodni ravni moramo ukrepati, da bomo poskrbeli, da se bo trajnostno varovanje morja nadaljevalo. Američani stopajo na stran, sicer ne v celoti, samo predsednik se je odločil, da bo stopil na stran. Upam, da bo Evropska unija lahko prevzela vodilno vlogo. IMO, OECD, Evropska unija, druge organizacije morajo prevzeti vodilno vlogo v New Yorku bomo govorili o oceanih. Oktobra bo na Malti nadaljevanje te konference in zelo pomembna je tudi plastična strategija ali strategija o plastiki EU. Nekaj v zvezi s plastiko. V EU imamo nekaj ciljev v zvezi s tem in želim si, da bi s tem še nadaljevali. V The Guardian sem prebrala, da se vsako minuto kupi en milijon plastink do 2021 naj bi se to še za 20 odstotkov povečalo. To ne velja samo za nas, še posebej za Azijo. Tam je to še posebej šik. To mm, prihaja iz Zahoda in ljudje menijo, da je to nekaj, kar bi si lahko zaželeli. Vedno manj teh plastenk se reciklira, čeprav bi jih lahko. Pri reciklaži potrebujemo 75 odstotkov manj energije kot pri izdelavi novih plastenk, naprimer. Ampak samo 6,6 odstotkov plastenk šestih največjih proizvajalcev je recikliranih. Coca-Cola je dejala, da želijo zdaj zadeve spremeniti in v državah, kjer bo to mogoče, 44 od 200 držav je, V teh 44 državah bodo uporabljali plastenke, ki so reciklirane. In še nekaj. 80 odstotkov plastike v morju pride skobnega, veliko tega pride iz gospodinstv, seveda pa je tako, takoj bom končala. Plastika je velik problem in, naprimer, G7 mi je pripravil predstavo na temo plastike. Mi imamo tudi med skupino tukaj v parlamentu o zaščiti morja in uh, lepo bi bilo, če bi to razstavo dobili v parlament za naslednje leto, zato da bi tudi drugi videli, kako nujno je ukrepati. In še čisto na zadnje, obzorje 2020, mislim, da moramo imeti neko misijo za oceane v tem okviru, zato da bomo poskrbeli. Mm da bomo bolj okrepili tisto, kar je pomembno za oceane. Govoriti moramo tudi o globokih morjih. Hvala. Hvala lepa. Gue, gospod Omarži, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, da ste mi dali besedo. Tudi jaz čestitam poročevalcu za kakovostno poročilo kot veste, prihajam iz najbolj razširjenega območja in pa morskega območja Evropske unije, torej preko morskega območja. Gre za območje, ki zajema vse oceane, pa tudi del arktičnega območja, 11 milijonov kvadratnih kilometrov. In to je skoraj polovica tega območja v smislu Evropske regije. In to daje Evropski uniji legitimnost in pristojnost, da posega v temeljno razpravo o mednarodnem upravljanju oceanom. pacifijske države, karibske države in tudi še bile druge države so bile kolonizirane in vemo, v kolikšni meri so bili oceani, samo morje, vsele v osredju motivacije pri osvajanju teh delov sveta. Vsem je povezan tudi velik potencijal raziskovanja oceanov, kjer je mogoče najti tudi veliko bogatstva za naše prebivalce. To je pomemben razmislek. Vsi vemo, da bi lahko spet prišlo do kolonialističnih odzivov starega sveta, če bomo odkrivali nove naravne vire. Ravno zaradi tega je mednarodno upravljanje oceanov po našem mnenju, zelo pomembno, temeljnega pomena. To vprašanje je še kako pomembno za človeštvo. Vsi veste, kakšno ulogo imajo oceani kot regulator podnebja in globalne temperature. in tveganja danes povzroča kombinacija določenega števila dejavnikov, ki obenem ogrožajo tudi osrednjo ulogo oceanov. Ta dejavnik je prav gotovo demografija, človeški dejavnik in pa pritiske, ki nastajajo zaradi naših dejavnosti. Dejavnosti, ki vodijo v podnebne spremembe, pa tudi to, čemu pravimo modra rast in pa izkoriščanje bogatstva oceanov. In v luči vseh teh elementov se moramo zdaj odzivati. Pri nečem bi želel ustrajati. Danes se soočamo za šestim valom izginjanja živalskih vrst na teh območjih. Situacija z oceani ni bila tako tragična že dolgo časa. Do leta 2050 pravijo poročila, če bomo nadaljevali z trenutnim ritmom gospodarskih dejavnosti, ne bo več nobenega raka ali pa školke na voljo za lokalni ribolov. Ravno zaradi tega moramo ukrepati z zaščitnimi dejavnostmi. Že na samem začetku moramo določiti ustrezne kvote in izvrševati zakonodajo. Zelo daleč stran smo od konkretnega pravnega okvira za oceane in mislim, da moramo za to poskrbeti. To je veliki ziv. in dobro vemo, da se bodo iz globin oceanov sprostile velike predatorske sile, če ne bomo vzpostavili ustreznega zakonodajnega okvira. In Evropska unija mora odigrati pomembno vlogo na tem področju. Pogosto pravimo, da je mednarodno upravljanje oceanov preveč razdrobljeno, netransparentno in neučinkovito. To je res. In ravno zato moramo obnoviti zakonodajni okvir, saj danes za to uporabljamo zastarelo mednarodno konvencijo iz leta 1992. Potrebujemo več koherentnosti, doslednosti, pa tudi transparentnosti. Splošno gledano lahko podpremo poročilo kolega, bomo pa vložili tudi nekaj informacij predlogu sprememb, s katerimi bomo to dopolnili. Hvala lepa. S tem smo zaključili krok poročevalcev v senci. Se opravičujem. Gospe Engström, nisem videl, izvolite. Ja, ja, ja, seveda, ampak govorila bom v imenu zelenih. Hvala, gospod predsedujoči, pozdravljamo sporočilo komisiji v zvezi z upravljanjem oceanov. To je pomembna tema poročilo. Farija je dober začetek in želimo nekaj zadev dodati. Imam pa nekaj vprašanj za komisijo. Zmanjšali smo uporabo plastičnih vrečk v EU. Pričakujem, da bomo dobili še zadnji del sestavljanke, torej številke, in prepoved plastike v morjih. Veliko plastike konča v morjih, kakor smo slišali, čeprav se uporabijo samo nekaj, uporabijo samo nekaj minut, v morju pa potem ostanejo zelo dolgo. Ustaviti bi morali plastične vrečke, ki se uporabljajo samo enkrat. To je del načrta za krožno gospodarstvo predsednika Junkerja. On ima zdaj možnost, da bo res vplival na prihodnost naših oceanov. Ali se komisija zavezuje k temu, da bodo razvili zakonodajo, s pomočjo katere bodo zmanjšali uporabo plastike? Rezultati prostovoljnih ukrepov so nezadovoljujoči. Komisija naj bi že pripravljala strategijo o plastiki in kmalo se bodo odločili, kako ambiciozni naj bi bili. To je še pred uradnim zaključkom procesa. Postopek za deležniki se sploh še ni začel, tako kot je treba. Kako boste lahko govorili o posvetovanju, če že imate strateški pristop? Še nekaj, gre za rudarjenje v globokem morju. To je eden od petih prednostnih sektorjev v strategiji za modro rast. To predstavlja veliko grožnjo za trajnost in vzdržnost. Zakaj komisija spodbuja to rodarjenje v globokih morjih? V sporočilu komisije je navedeno, da bo komisija zagotovila smernice za izkoriščanje naravnih virov na dnu morja. Države članice pa morajo spoštovati določbe UNCLOS. Kako se bo to povezovalo z smernicami za izkoriščanje pomorskega dna? dno zunaj pristojnosti držav je skupna dediščina človeštva, tako je po mednarodnem pravu. In mednarodni organi bi morali upravljati z dejavnostmi na tem področju. Zdi pa se, da niste izpolnili svojih odgovornosti. Mislim, da je mogoče kritizirati mednarodno organizacijo, ki se s tem ukvarja in zanima me, zakaj komisija ne upošteva in ne vključuje ukrepov v zvezi s to organizacijo. Nisem ponosna na svojo državo, na svojo državo Dansko. Vem, da je Danska storila vse, kar je mogoče za to, da bi oslabili strategijo glede onesnaženosti morja. Zdaj so uzakonili akvakulturo na zelo ranljivem področju, o tem pa niso obvestili vseh. Komisija bi morala biti mnogo bolj odkrita v zvezi s tem, kaj države članice počno. Če države članice ne ravnajo ustrezno, potem moramo to vedeti. To je evropsko vprašanje, to ni nacionalno vprašanje. Ne moremo se skrivati za drugimi. Komisija bi morala izkoristiti našo pomoč in storiti vse, zato da razkrije vlade, vključno z dansko vlado, ki počno neumnosti. Hvala. Hvala lepa, preden dobijo besedo drugi člani odbora. Želim dati besedo tudi gospodu Simonsu. On je poročevalec Ekosoka. Tri minute imate, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z sekretarjatom sem se že dogovoril, da bom govoril točno dve minuti in 59 sekund. vem, da ste poročilo videli, komentar bo kratek. Povem vam lahko, da sem večkrat govoril s poročevalcem, preden sva pripravila besedilo, sva ugotovila, da sva na isti valovni dolžini. To velja tudi za moj odbor. Mislim, da se vsi strinjamo z pristopom glede upravljanja oceanov. Seveda pa imamo kar nekaj komentarjev. Eden najpomembnejših komentarjev je vprašanje nujnosti. Vesel sem, da se ljudje zdaj tega zavedajo. Zelo pomembno je, da se komisija drži zastavljenih rokov. komisija in visoko predstavnica se morajo s tem čim prej ukvarjati. Nekaj časa še imam, zato želim izpostaviti nekaj elementov, ki jih ni v osnutku poročila. Seveda. Opozorim vas lahko na naše mnenje, zato da boste poročevalec in poročevalci v senci lahko prebrali več o tem. Tukaj govorimo o horizontalnem vprašanju. To je nekaj, kar zadeva vse. Mislim, da bi morali spregovoriti o tem, kako bomo spoštovali določbe, ki so bile sprejete. Vsi trdimo, da bi morali imeti ocene za posamezne sektorje, tudi za akvakulturo, naprimer, bi morali sprejeti podobne ukrepe kot za kmetijstvo, naprimer. Dobro bi bilo, če bi v svojem dokumentu omenjali tudi zaposlovanje in da bi povedali, kakšne so zahteve glede spretnosti poklicnih zmogljivosti in kompetenc in ustrajam, da se držimo tudi tega. Hvala. Najlepša hvala, da ste se tako točno držali časovnih omejitev. Zdaj pa bodo dobili besedo poslanci v odboru. Najprej gospa Dali. Dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala, predsedujoči, lepo se zahvaljujem poročevalcu za dobre predloge, ki jih je vključil v to poročilo, bi se pa sotočila na ti tri glavna področja. Skupaj z Timom Vilkenom, poročevalcem iz skupine socialistov in demokratov, mislim, da bi bilo dobro, da poudarimo te točke. Še posebej emisije, emisije ladi. Strinjam se z mnenjem poročevalca glede potrebe, da moramo kot Evropski parlament poudarjati potrebo potem, da evropska pristanišča zagotovijo oskrbo z električno energijo za lade, ko vstopijo v pristanišče. Na ta način bomo zmanjšali obsego nesnaževanja v pristaniščih. Pomorska plovila bodo torej lahko ustavila svoje motorje, ki delujejo na osnovi fosilnih goriv, potem pa uporabljajo tudi elektriko, ki je na voljo v pristaniščih. S tem namenom bom predstavila tudi predlog sprememb, gre tudi za uporabo tekočega zemskega plina. Tudi to je zelo pomembno za zmanjševanje onesnaževanja, ki ga povzročajo ladje v Evropski uniji in drugih morjih. Na to pa še pomorski odpadki, če se bodo trenutni trendi nadaljevali, bomo kmalo imeli tono morskih odpadkov na tri tone ribe. In to bi se lahko zgodilo že v naslednjih desetih letih. Zato bomo predstavili tudi predloge sprememb, s katerimi bomo izpostavili tudi to vprašanje. Pač zadnja pripomba. Mislim, da bi morali še naprej povdarjati pomen raziskovanja. Še posebej zato, ker je blaženje podnebnih sprememb povezano z evropsko okoljsko politiko in zato se moramo kot politiki na to osredotočiti, to povdarjati. Evropska prostorska politika ima velik potencial za doseganje trajnostnih razvojnih ciljev na področju prometa in podnebnih ukrepov. Kot Evropski parlament moramo še naprej izvajati pritisk na Evropsko komisijo za to, da bo razvijala tudi zmogljivosti na osnove Kopernikusa za omejevanje in spremljanje emisij CO2, tudi to bo imelo zelo pozitivne učinke na obladovanje podnebnih sprememb. Najlepša hvala. Hvala, gospod Florenc. Dve minuti. Ja, hvala lepa. Hvala poročevalcu. Strinjam se z njegovim delom. Ampak mislim, da moram biti tudi malce kritičen. Tukaj ravnamo tako, kakor da smo zdaj šele začeli pripravljati zakonodajo. Naše 20 let se s tem ukvarjamo. In 80 odstotkov odpadkov v morjih je skopnega. V redu, ampak potem se vprašam, zakaj države članice niso izpolnile pravil, zakaj se niso držale zakonodaje. Če zdaj menite, da bomo z novim dokumentom vse rešili, potem si mečete pesek v oči. To je iluzija nič se ne bo spremenilo, dokler ne bomo dovolj pogumni, da bi poskrbeli, da se bodo pravila spoštovala doma. Ne vem, zakaj bi se kaj spremenilo, če bomo predstavili nove številke. Ne, spremeniti moramo miselne vzorce ljudi, 28 let se že s tem ukvarjam, zdaj pa bomo pripravili že 24 dokument o, o nasneževanju in okolju, pa se nič ne spremeni. Jaz sem bil nekoč tudi predsednik tega odbora. Povabil sem veleposlanike držav, ki se niso držali evropskih pravil. Prišlo je do velikega spora. To sicer ni bilo prijetno, je bilo pa prav. Zato se moramo spustiti v spor. Strinjam se z gospod Avken. S prstom moramo pokazati na tiste, ki se ne držijo pravil. Mi bomo zastavili nov cilj, potem pa menimo, da bo stvar rešena. Nič ne bo rešeno. So young, Najlepša hvala, ko bi vsaj res bil tako mlad, kot vi verjamete, da sem. Fajr Pirik, izvolite. Najlepša hvala, lepo se zahvaljujem poročevalcu. Popolnoma se strinjam, da moramo posvečati veliko pozornosti oceanom. Me pa zanima tudi, kakšno je mnenje Evropske komisije glede tega. Najprej vpraševanje, vprašanje o nesnaževanju zaradi akvakulture. Na osnovi predstavljenih statistik, statistik se zdi, da se danes soočamo z manjšimi težavami glede onesnaževanja. Zanima me, kaj je res in kaj ni res. Dejstva so pomembna. Na to pa še vprašanje trajnostnega ribolova in ustrezne uporabe oceanov in pa izvajanja ribolovnih dejavnosti. Uporabljajo se tudi številne nove ribolovne tehnike in pristopi. Tudi to je pomembno, če želimo zagotoviti ustrezno upravljanje z ribolovom. Upam, da bomo lahko podprli te nove tehnike. Oblikovane so bile številne nove pobude, ki jih financiramo z evropskimi sredstvi. Najlepša hvala. Nihče več se ne javlja k besedi, zato predajam besedo Evropske komisiji, gospod Papa Konstantinu. Beseda je vaša. Najlepša hvala, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospode. Najprej se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Fariji, za osnutek poročila. Obenem se zahvaljujem tudi poslancem in poslankam, članom tega odbora za konstruktivne pripombe. Evropska komisija in visoka predstavnica sta prvič podala to vrstno politično izjavo glede oceanov. To je velik korak naprej in kot so povdarili poročevalci in soporočevalci, oziroma poročevalci v senci, trenutni mednarodni kontekst omogoča Evropski uniji, da prevzame vodilno ulogo pri pomembnih vprašanjih. kot so podnebne spremembe in pa trajnostni razvojni cilji. Načrt za mednarodno upravljanje oceanov je bistven del naše agente do leta 2030, še posebej trajnostni razvojni cilj 14. Dovolite mi, da omenim mednarodno konferenco o oceanih o SDG 14. Te konference sta se odrežili tako Evropski parlament kot komisija in gospod Farija je bil na čelu parlamentarne delegacije. S to konferenco smo zabeležili pomemben korak na ravni javnega diskurza in na mednarodni ravni glede zaščite oceanom. Evropska komisija je že izrazila svoje zaveze in naš jasni namen je izkoristiti trenutni zagon in izvrševati naše zaveze. 5. in 6. oktobra bo Evropska unija na Malti gostila tudi veliko mednarodno konferenco o upravljanju oceana. Z S poročilom za mednarodno upravljanje oceanov smo že začrtali konkretno agendo na osnovi treh prioritetnih področji. Prvo prioritetno področje je izboljšanje okvira za mednarodno upravljanje oceanov. Bomo okrepili naše ukrepe za učinkovito izvajanje ključnih globalnih instrumentov za upravljanje oceanov. In na trajnostni način bomo razmišljali, tudi o promociji načrta UNCLOS, ko gre za izvajanje dogovora za zagotavljanje biotske raznolikosti. Na to pa še zmanjševanje pritiskov na oceane. Še naprej bomo delali na tem področju. Skušali bomo obložiti podnebne spremembe in pa tudi onesnaževanje morja. Na ta način bi zagotovili trajnostno uporabo oceanov in pa ohranjanje biotske raznolikosti. Na to pa še tretje področje. Krepito in pa boljše zbiranje podatkov o oceanih. Izboljšati moramo znanje, moderna tehnologija nam omogoča tudi nove možnosti in te moramo tudi ustrezno izkoristiti. Na to pa še odziv na vprašanja gospoda Alkena. Strategija za plastične odpadke bo pripravljena do konca letošnjega leta in to strategijo bomo umestili tudi v prenovitev okvire o odpadni embalaži in odpadkih. Na to pa še rodarjenje na morskem dnu. To je dejavnost, ki ne poteka na območju Evropske unije, vendar pa je to problematika, ki vzbuja pozornost na globalni ravni. skrbno spremljamo, kaj se dogaja na tem področju in znotraj ustreznega foruma bomo govorili tudi o najpomembnejših vidikih za nas. Evropska komisija sodeluje tudi pri številnih projektih skupaj z državami članicami, z akademsko raziskovalno skupnostjo, raziskovalnimi institucijami in organizacijami glede tega občutljivega vprašanja. In eden od bistvenih projektov je projekt MIDAS, na tem področju je bistvenega pomena, da vsi ukrepi, ki so povezani z oceanom, najkrat za podnebne spremembe, raziskovanje, varnost, so del celovitega pristopa. Pritiski, s katerimi se soočajo oceani, so medsebojno povezani in tudi rešitve morajo biti medsebojno povezane. Morajo se dopolnjevati. Uspeh naših ukrepov bo odvisen tudi od našega sodelovanja z mednarodnimi partnerji. To je globalni izziv. Eden od ključnih ukrepov, ki jih predlagamo v sporočilu, je vzpostaviti oceanska partnerstva s ključnimi državami. In to je povdaril tudi poročevalec s podporo poročevalcev Senci. Zato se zahvaljujem. Spoštovani gospod in gospodje, s tem sporočilom smo navedli naše ambicije in željo prevzeti osrednjo vlogo pri pametnem upravljanju oceanom. Deležni smo bili že podpore sveta, ki je sprejel sklepe o mednarodnem upravljanju oceanov aprila. Svet na ta način posreduje zelo pozitiven signal in odpira pot naprej. Želimo biti ključni partner pri obravnavi tega pomembnega vprašanja. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo bo imel za nekaj sklepnih besed ponovno poročevalec. Gospod Farija, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsem kolegom in kolegicam se zahvaljujem za prispevke, te sem si zabeležil. Seveda nas ta situacija vse zelo skrbi in te skrbi moramo odraziti tudi v dokumentu. vendar naj povdarim, da je veliko vsebine v poročilu tudi neposredna posledica razprav, ki so potekale na odboru in v političnih skupinah. Upam, da boste kolegi in kolegice še vedno prispevali k temu poročilu. Jasno je, da lahko besedilo še izboljšamo. To besedilo je razumno, smiselno, poskusimo pa ga še izboljšati. Na nekatere vidike se moramo morda še nekoliko bolj osredotočiti. Veliko stvari sem si zapisal, ne bom govoril o vseh pripombah. Res je, da potrebujemo bolj konkretno vizijo, številni ste na to opozorili. Eno od vprašanj, ki se mi zdi najbolj zaskrbljujoče, so emisije za, zaradi pomorskega prometa. Pa tudi vse emisije so problematične, seveda. Kot veste, sem bil poročevalec za pomorske emisije in upam, da bomo na osnovi tega dokumenta še bolj poudarili to vprašanje. Naslednji teden bom na seji Mednarodne pomorske organizacije v Londonu in prav gotovo se bomo pogovarjali tudi o tem vprašanju. Najlepša hvala vsem. Številne pripombe sem si zapisal, ki jih bom skušal vključiti tudi v kompromisne predloge. Najlepša hvala vsem. Hvala, gospod Farija. Zdaj pa če še časovnica. Rok za vlogo predlogu sprememb je 5. juli do 11. do povdne. Glasovanje v odboru Tran 25. septembra, glasovanje v odboru Envi 28. septembra. O poročilu pa bomo glasovali na plenarnem zasedanju 2. oktobra. je pa treba to točko še potrditi. Lahko prečekujemo glasovanje glede tega poročila 2. oktobra. Zaključili smo z obravnavo te točke na dnevnem redu, nadaljevali bomo z glasovanjem. Gre za Evropsko strategijo za mobilnost z nizkimi emisijami pripravljati mnenja je Damjano. Zofoli ste vsi pripravljeni, ste vsi pripravili svoje glasovalne kartice. Dobro, potem lahko začnemo z glasovanjem. Najprej kompromis 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Predlog spremembe 48. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet? 49 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis petek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis devet za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis petnaest za, proti, vzdržani, sprejet. kompromis 67, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 68 v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, to bomo preverili. konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverjamo. Dobro, dobro bomo preverili kompromis 17. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 75. Samo drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Zdaj pa 76. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 80 in 270. Identično so, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak preverimo. Konec glasovanja? Ne, sprejet. Na to pa kompromis. 11. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Potem pa predlog spremenja 95. Ni glasovanja. Tukaj gre za pristojnosti odbora Tran. 96. Za? Proti vzdržani sprejet. 97. Za? Proti vzdržani sprejet. 98. Za? proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 12, za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 108, za, proti, vzdržani, sprejet, 109, ne, ta je brezpredmeten, kompromisni predlog 25, za, proti, vzdržani, sprejet, 21, za, proti, vzdržani, sprejet, 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 112 za. Kdo je za? Še enkrat proti vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. 113 za, proti, vzdržani, sprejet. 116 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. 117 za, proti, vzdržani, preverjamo proti vzdržani, tako kot prej sprejet. Kompromis 13 za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 126, kdo je za proti vzdržani sprejet. Kompromis 14 za proti vzdržani sprejet. 136 za proti vzdržani sprejet. 137 in pa 142, identična, za, proti, vzdržani, sprejet. 138 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo z 141 za, proti, vzdržani, sprejet. 164 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16, 144 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 16 za proti vzdržani sprejet. 154 za proti vzdržani sprejet. 168 za proti vzdržani zavrnen. 169 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 170 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 198 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnen, ampak preverimo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. 200, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 210 za, proti, vzdržani, sprejet. 212 za, proti, vzdržani, sprejet. 213 za, proti, vzdržani, sprejet. 215 za, proti, vzdržani, sprejet. 216 za, proti, vzdržani, sprejet. 217 za, proti, vzdržani, sprejet. 218 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 23. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Zdaj pa predlog spremenja 246. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 22. Zdaj pa Ne, najprej bomo preverili 246, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 24, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 271, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani sprejet, 272 za, proti, vzdržani sprejet, 273 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. Spred. 275, kdo je za, proti, vzdržani spred. 277 за, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. No, it's slightly adopted. Ne. Sprejet. Z minimalno razliko. 278, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 279 za, proti, vzdržani, sprejet. 280 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet, 29 za, proti, vzdržani, sprejet, 30 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja, sprejet. 33 za, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 35 za, proti, vzdržani, sprejet, 36 za, preverjamo 35. predlog spremembe. Konec glasovanja, sprejet, 36, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, enaka večina kot prej, 37 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet, pa še predlog spremembe 44, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In končno glasovanje, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto čestitke poročevalcu. Is, uh, no, it's not renewables because we have stopped. It's gross debt. Okay. So, um, those who would like to leave the room. Tisti, ki želite zapustiti dvorano po glasovanju, prosim, da to storite zdaj. Zdaj moramo nadaljevati z obravnavo in sicer. S točko 9 gre za mnenje Grostet preizkusu razmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicov. Trideset sekund, ne trideset minut, seveda imate na voljo tisti, ki bi želeli zapustiti dvorano. Nekaterim bi bilo verjetno ljubše, če bi imeli na voljo trideset minut. Good. Okay. Jaz dalje. Dalje. Yeah. Good. Then we continue. Dobro. Nadaljujemo z delom. Prosim, da se osredotočite na naslednje točko. Gre za poročilo Grostet. Besedo bo imela pripravljavka mnenja Françoise Grostet. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Dobili smo predlog Evropske komisije, ki želi vzpostaviti strukturiran postopek za preskus sorazmernosti glede novih ukrepov, ki jih sprejmejo države članice pred sprejetjem nove regulacije poklicov. Razumem logiko Evropske komisije, z njimi sem se lahko tudi pogovorila. Kljub temu pa se mi zdi, da specifika poklicev na področju zdravstva, to je treba povdariti, ni ustrezno upoštevana v predlogu direktive. In zato predlagam, da izključimo ta poklic iz področja uporabe. Države članec morajo v okviru 59. člena direktive o priznavanju kvalifikacij zagotoviti, da so ukrepi, ki jih spremajo glede zaščite nekaterih reguliranih poklicov, upravičeni in pa absolutno potrebni. Seveda tega ne postavljam pod vprašanje. Zdravstveni delavci seveda morajo biti podvrženi takšnim ukrepom, gre torej za spoštovanje 59. člena direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Kljub temu menim, da bo potekal ex post nadzor po predhodni oceni, ki bo sistematično izvena izvedena, tak sistem pa mislim, da bo preveč zapleten, pretežko bo ta sistem izvajati v praksi, bo preveč birokratiziran in mislim, da je to ravno to, kar se pogosto očita Evropske unije in Evropske komisije. Komisija seveda ima svoje argumente, obrazložuje, da le kodificirajo obstoječo zakonodajo, da želijo pojasniti pravila, zato da bodo enaka za vse, zato da se bomo lahko izognili pravni negotovosti, ki vodi tudi v pravne spore pred sodišče. Popolnoma razumem te argumente. In vendar, kjer Evropska komisija vidi pravno negotovost, predstavniki zdravstvenega poklica želijo več fleksibilnosti v državah članicah. Menijo, da morajo imeti države članice možnost uporabiti zdravstveni sistem, ki naj bo prilagojen lokalnim specifikam. In to je priznano tudi v pravni praksi. Zelo dobro razumem cilje Evropske komisije, vendar vemo, da je pot v pekel vedno tlakovana z dobrimi nameni. Pojasniti je treba 59. člen direktive, ki ga je treba seveda spoštovati, vendar to, kar predlaga Evropska komisija, je zelo kompleksen problem postopek, ki predvideva določene izjeme za zaščito zdravstvenega poklica, obene pa vzpostavlja okvir, ki se mi zdi preveč zavezujoč. Komisija mislim, da bi lahko s tem predlogom pravzaprav ovirala zmožnost držav članic, da izvajajo zakonodajo na področju zaščite poklicev, ki je bolj prilagojena lokalni domači situaciji. In zato, spoštovani kolegi, predlagam, da se odločimo za omejitev področja uporabe te direktive in izključimo iz področja uporabe tudi zdravstvene poklice. Najlepša hvala. Hvala, gospa poročevalka. Zdaj pa bodo imeli besedo poročevalci v senci. Prosim, da se ločite, da se držite štirih minut. Prvi v imenu SD oziroma prva govornica, gospa Dali. Hvala lepa, predsedujoči. Nadomeščam eh, Ano Gentile, ki je poročevalka v senci v zvezi s, to, s tem poročilom, s tem mnenjem in bom posredovala njeno stališče z ozirom na to mnenje. Zahvaljujemo se poročevalki za njeno uh, osnutek, ampak ugotavljamo, uh, da je poročevalka zauzela določeno stališče, da bi izključili eh, zdravstvene delavce, zdravstvene spoglece iz tega področja zaradi javnega narave tega, te storitve. In torej kot skupina razmišljamo o tej možnosti in razprave potekajo v tem trenutku v naši skupini in eh, bomo potem pač ostali na svojem stališču. Dejstvo, da eh, direktiva o poklicnih kvalifikacijah določa tudi zahteve za eh, pač sorazmernost in to, kar poročevalka predlaga, bi bila neka izjema, ki izjemi na podlagi določenih argumentov, ki jih je ona predlagala. Zavedam se, da tudi razne krovne organizacije Združenih narodov ščitijo tudi zdravstvene zdravstvene poklice, vključno eh, torej za direktivo in eh, imamo tudi določene druge direktive kot direktiva o storitvah, ki pa izključujejo to zaradi varnosti eh, bolnikov in zaradi javnega zdravja. Razumemo, da zdravje dan danes je področje, ki je v izključni pristojnosti držav članic in to bi lahko imelo vpliv tudi na načelo subsidijarnosti. To, da hkrati pa bi želeli razmisliti tudi o stališču iz poročila Švab, ki bo kmalo eh, na voljo in kot skupina bomo uložili predloge spremembo v zvezi s tem, zato da zagotovimo, da končni cilj eh, tega, eh, te direktive o preskusu sorazmernosti bo prineslo svoje koriste, koristi in da pač dosežemo cilje, ki jih želimo zasledovati s to direktivo in to mislim, da bomo dosegli tudi za predlogi sprememb, ki jih bomo kmalo uložili. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik skupine Alde, gospa Meisner. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Govorim tudi v imenu Elrike Müller, ki danes ne more biti prisotna. Hvala, gospe Grostet. V osnutku poročila omenja obe temi, ki sta zelo pomembni z vidika našega odbora v predlogu komisije. Gre za vedno večjo upravno obremenitev in tudi regulativo poklicev. Mislim, da smo si edini glede tega, v katero smer naj bi morali iti. Tukaj moramo imeti preverjanje sorozmernosti, pri izvajanju pa mi je komisija odkrila kar nekaj pomankljivosti. Direktiva naj bi poskrbela za več jasnosti in za boljše izvajanje. Z vidika tega odbora mora predlog biti še nekoliko izboljšan. Prvič, poklici v zdravstvu niso klasični poklici in pacijenti niso stranke ali odjemalci storitev. Ne, to posebno naravo je treba priznati. Zato je izjema, ne nujno pravi pristop. To pravi Ulrike Müller. Jaz mislim, da je to pravi pristop. V naši skupini o tem še nekoliko govorimo, ampak v redu, zdaj bom nadaljevala z stališčem Ulrike Müller. Direktiva naj bi prispevala k temu, da bi bolje izvajali te preglede sorazmernosti. Zelo pomembno je, da sicer obstajajo določene ovire za dostop k temu poklicu, ki jih sicer potrebujemo, vendar te omejitve ne smejo pripeljati k prevelikemu upravnemu bremenu. Prav tako ne smemo preveč obremeniti tistih, ki že prevzemajo odgovornost na tem področju. Zato moramo besedilo še nekoliko izboljšati, zato da bomo poskrbeli, da bo pregled sorazmernosti tudi sam sorazmeren. Hvala. Uh... Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Ek iz skupine GUA. E. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej se zahvaljujem poročevalki za osnutek, kar zadeva pomisleke glede zdravstvenih poklicev. Moramo mi v skupini o tem še nekoliko spregovoriti. Nekaj pa lahko vseeno povem. Sam 22 odstotkov delo jemalcev dela na teh področjih, gre za 15 milijonov ljudi in že tukaj vidimo, kako pomembno je to poročilo. Gre za velik izziv na področju gospodarstva in sociale. Ocenjevanje sorazmernosti ex ante bi bilo zelo dobro tudi na evropski ravni. Nekateri so izpostavljeni diskriminaciji v tujini in mislim, da bi to bilo dobro za vse. V tem poročilu bomo okrepili evropski duh in Evropsko unijo, prav tako bi se lahko borili proti protekcionizmu v določenih državah članicah. Prav tako je nekaj neupravičenih regulativnih ovir na tem področju cene zato so zelo visoke za nekatere posameznike. Ampak za me je zelo pomembno, da si prizadevamo za prost pretok ljudi v Evropski uniji in osnovni pogoj za to je seveda možnost, da delavke in delavci lahko upravljajo svoj poklic v katerikoli državi, ne glede na to, kje so se zanj izučili. Mislim, da potrebujemo bolj enotna pravila, kar zadeva nacionalna pravila in to bi bilo bolje, kot je trenutno v veljavi. Hvala. Hvala lepa gospod Eichhout, izvolite. Hvala predsedujoči. Najprej ne se zahvalim poročevalki za predlog eh, mnenja in za predloge sprememb. Mislim, da razpravo o tem, ali eh, sprejemamo izključitev zdravstvenih poklicov z tega področja ali pa ne, je zelo zanimiva. Torej, mi bi bili zelo zadovoljni z predlogom komisije, tako kot je. Vidimo, da pripravljalka mnenja predlaga izjemo, eh, o kateri razmišljamo razmišljamo, ampak imamo nekaj vprašanja za pripravljalko mnenja, če bi morda nam lahko razjasnila določene vidike za to, da oblikujemo svoje stališče. Jasno je, tako kot je povedala gospa Dali, Eh, obstaja jasna povezava med eh, direktivo o poklicnih kvalifikacijah, kjer zdravstveni poklici niso izključeni in torej zdaj ustvarjamo pravzaprav dve različni direktivi, v kateri eh, ti poklici so izključeni, v drugi pa ne. Se pravi, ali ne ustvarjamo nekega neravnotežja, torej slabe zakonodaje. In drugič, nisem popolnoma prepričan v to, ali pripravljanka mnenja želi nekaj konkretnega doseči s tem, s to izključenjem vključitvijo, eh, kaj misli, eh, kaj lahko države lahko lahko eh, storijo, kar bi bilo težkočeno s to direktivo. Imamo tukaj omembo petega člena, eh, kjer, eh, v katerem je zapisano, da države članice lahko uporabljajo cilje javnega interesa za pač urejanje teh poklicev. Torej, države članice to lahko že storijo na podlagi petega člena. Zakaj naj torej izključimo neko celotno panogo, celoten poklic? Res bi z veseljem prisluhnili vašim odgovorom. Gospod pa pripravljalka mnenja, v čem je potencialna težava in ovira za države članice, zakaj bi se morali odločiti torej za tako izključitev zdravstvenega poklica. In še nekaj, eh, kot sem že povedal, mi smo dokaj zadovoljni za predlogom komisije, bomo uložili samo predloge sprememb v zvezi s sedmim členom, v zvezi z deležniki in v zvezi z preglednostjo v devetem členu, ampak to bodo manjši predlogi sprememb, eh, kar zadeva preostalo besedilo, smo že dokaj zadovoljni s predlogom eh, komisije in torej morda kdaj iz razprave z poročevalko in z poročevalci v senci bi lahko išlo, da ne bi bili naklonjeni sprijetju take izključitve. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa še prispevki različnih članov in članic odbora. Tri minute, prvi je gospod Lize. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podpiram predlog Françoise Grostet. Mislim, da so zdravstveni delavci zelo uznemirjeni, da za nje oblikujemo nepotrebno birokracijo. François je že odgovorila na vprašanje Basa Eichhauta, če bi zahtevali vnaprejšnje preizkuse, bi bilo to nesorazmerno. Mislim, da to ne upravičuje jeze, ki smo izpostavljeni zaradi tega. Andrej Švab je poročevalec v pristojnem odboru, tudi on to predlaga in mislim, da mora to biti naš pristop. Če bomo v postopku dobili zagotovila komisije, da so naše pomisleki neupravičeni, lahko o tem še enkrat govorimo, ampak mislim, da moramo biti razumni pri tej temi, zato moramo kot odbor za okolje slediti predlogu poročevalke, kakor ga je predstavila. Hvala. Kje je denexus, gospod? Hvala lepa, gospod Dorfman. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je treba povedati, da so zdravstveni delavci poklic, kjer obstajajo ovire. Ovire za vstop na, v ta sektor in uh, tukaj govorim o izobraževanju zdravnikov, negovalcev in tako naprej. Prejšnji teden se mi je prav nekaj podobnega zgodilo, to ni sicer neposredno povezano s tem predlogom, ampak italijanski zdravnik se je izobraževal v Nemčiji, potem je šel nazaj v Italijo in zdaj mu ne priznavajo zaključnega izpita tam, zato ker ne živi več v Nemčiji in ni upisan v njihovo zbornico. To je absurdno. Mislim, da bi morali malce bolj podrobno pogledati situacijo tukaj, kaj je upravičeno in kaj ne. Pogledati moramo, katere omejitve služijo pacijentom in katere omejitve so na nacionalni ravni pač namenjene temu, da se trgi zapirajo. Mislim, da bi si morali to pogledati in poiskati moramo rešitve zdravstveni poklici so zelo potrebni v Evropi in mislim, da je izmenjava delovne sile na tem področju razumna in smiselna. Hvala. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Hvala lepa. Gospa Grostet ima prav, nekaj dobrih utemeljitev je, zakaj bi morali izuzeti zdravstvene poklice. Mirjam Dalija o tem že govorila, povem vam lahko, da bomo v skupini tudi mi o tem še govorili, zaenkrat je res tako, da bi bilo dobro, če bi to izločili, zato da bi bolje zagotovili storitve za evropejce. Torej, bolje bi bilo, če bi to izključili in v tem smislu bomo še v naslednjih dneh in tednih razpravljali. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti komisija, izvolite. Hvala lepa predsedojoči, hvala lepa vsem eh, članom eh, za podane poglede in eh, seveda, kot si lahko predstavljate, komisija je zelo zadovoljna s podporo in z ugotavljanjem strani vrste pač članov tega odbora, da je treba vključiti v določene vidike, kar zadeva predlog gospoda Lizija, bomo seveda vse razmislili in smo na voljo za dodatne razgovore. Čisto na kratko naj povemo, zdravstveni poklici so pomemben del direktive o kvalifikacijah. Direktiva je bila pregledana leta 2013 in zakonodajalec, vaši kolegi seveda in vi ste vključili postopek, ki se uporablja v direktivi, zato da se zagotovimo ugotovi, da je dejansko eh, v spregled eh, sorazmeren in da izpolnjuje cilje, eh, za katere je bil oblikovan in da zato, da zasledujemo zaščito zdravja, javnega zdravja, ampak da ne presegamo tega, kar je potrebno, zato da ne ustvarjamo nepotrebnih ovir za prost pretok, za mlade, za ljudi, ki dostopajo do poklica in za same poklice pri samem izvajanju teh poklicov. Torej ta postopek In eh, v direktivi o poklicnih kvalifikacijah, to seveda smo razvili skupaj z državami članicami, države članice so pregledali svojo zakonodajo in uh, pač, uh, tudi posamezne stroke so podale svoje pripombe, nekaterih informacij sicer nismo prejeli glede uh, preskusa sorazmernosti na nacionalni ravni in uh, zato vključili potem tudi zdravstvene poklice na podlagi informacij, ki smo jih prejeli in uh, ob upoštevanju tudi smernic, ki smo jih dali državam članicam, zato da bi jim pomagali pri ocenjevanju eh, sorazmernosti obstoječe zakonodaje, smo ugotovili, eh, da v številnih primerjih tudi v zdravstvenih poklicih so države članice beležile določene težave oziroma niso bile sposobne se držati smernic, ki smo jih dali, zato da bi obrazložili, kaj sploh je sorazmernost in čemu je namenjena in ali je zakonodaja tudi sorazmerna. Te smernice so temeljile na zelo natančnem poročevanju primera strani sodišča. Sodišče je imelo številne primere, ko se je poglobilo v sorazmernost in Evropsko sodišče je se ukvarjalo tudi zadevami na področju zdravstvenih poklicov. Zadeve smo si ogledali, posredovali državam članici potrebne informacije in navodila v tem postopku, ampak to ni privedlo do rezultatov, ki smo si jih želeli in zato ob koncu je komisija sklenila, da oblikuje razlikuje svoj predlog za to, da bi oblikovali bolj strukturiran pristop. Ampak eh, kljub temu in eh, seveda s tem, eh, seveda to ne pomeni, da ne priznavamo tega, kar je bilo storjeno na področju zajemnega priznavanja, ampak vsekakor bistvo je to, kar je sklenilo tudi Evropsko sodišče v številnih zadevah, tudi v povezavi z področjem zdravstvenega dela. S tem ne usiljujemo ničesar novega državam članicam, podskusamo samo pojasniti to, kar najdemo v členu 59 direktive o poklicnih kvalifikacijah, je že zapisano in sicer, da pravila morajo biti sorazmirne in to mora biti utemeljeno na zasledovanju ciljev javnega interesa. Torej, skušamo tako pomagati državam članicam, eh, tudi s pomočjo že zbranega znanja na tem področju in skušamo pomagati za to, da upravljajo to, čemur so, eh, so se zavezale in tudi na podlagu primarne in sekundarne zakonodaje, vključno z Eh, zdravstvenimi poklici kar eh, zadeva birokracijo. Mislimo, da s tem tega ne eh, povečujemo. Ehm, torej je sveda država članica mora najprej razmisliti eh, o svoji zakonodaji, ehm, če je res namenjena uresničevanju cilju, ki si jih zastavila in ali je to usklajeno z evropsko zakonodajo. Sicer ne uvajamo nobenih posebnih postopkov, prepuščamo državam članicam, da to vključijo v sklopu svojih postopkov, s katerimi spoštujejo evropsko eh, zakonodajo in eh, torej ob upoštevanju določenih meril in v skladu standardi, ki jih je že določilo Evropsko sodišče. Torej ni dodatnega upravnega eh, bremena. Tudi ne uvajamo novih bremen za stroke, za poklice, nasprotno. Ehm, torej sami eh, poklicni delci so opozarjali na težave in torej to pomeni, da zakonodajalec mora zagotoviti, da je zakonodava jasna in sorazmerna in da ob koncu bo v korist same stroke, se pravi, da eh, življenja ne otežujemo sami eh, stroke, ampak želimo stvari olajšati in dati več časa za upravljanje dejanskega poklica, raje kot da se ukvarjajo z birokracijo in eh, papirologijo. In torej ravno zato smo oblikovali stvari tako, kot so. Predlog tudi vključuje določene varovalke možnost za države članica, da na podlagu že obstoječih navodil in sodne prakse Evropske sodišča, da odločijo o tem, kako in kdaj želijo urediti določene poklice, seveda v skladu z proporcionalnostjo, ampak tako kot so že počenjale že dolgo časa. S tem ne prejudiciramo nikakršnega rezultata, ne vnaprej usiljujemo določenih rešitev in uh, torej bomo uh, tudi proučili seveda učinek te zakonodaje ob upoštevanju proporcionalnosti, ob upoštevanju prasodne prakse Evropskega sodišča in to sistematično, to je v bistvu uh, naš predlog in tako kot sem že poudaril, mislimo, da s tem ne ustvarjamo dodatnih težav za zdravstvene poklice, ampak mislimo nasprotno, da je dobra ideja, da vključimo tudi to stroko v direktivo, uh, seveda določena specifika, tehnika bo morala biti ustrezno eh, proučena in komisija je pripravljena seveda mm, izboljšati besedilo v tem smislu. Hvala lepa komisija, sedaj pa ponovno predajamo besedo poročevalki gospe Grostek. Hvala lepa eh, predsedujoči, zares se zahvaljujem vsem kolegom za mnenja, ki so jih eh, posredovali. Naj eh, se odzovem na, celo, na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Zelo sem zadovoljna na to razpravo, kaj ti mi omogoča, da pojasnim določene vidike. Najprej naj povdarim, da gre za mnenje v zvezi z poročilom iz odbora IMKO, pri katerem je poročevalc gospod eh, Švab. Seveda sem se soočala z njim in vam lahko potrdim to, kar je povedal tudi kolega, eh, da gospod Švab eh, zauzema eh, zelo podobno eh, stališče kot jaz, se pravi izključitev zdravstvenih poklicev z področja uporabe. To je tema, ki se večkrat vrača, s katerim smo se že soočali. To vprašanje se redno zastavlja. Moramo se spomniti na to, kar so povedali nekateri kolegi v svojih prispevkih in sicer, da zdravstvenih poklicev ne smemo obravnavati tako kot katerikoli poklic, kajti ne gre za to, da obravnavamo te poklicne delavce eh, kot za neke delavce, ki ponujejo enostavne storitve, kajti gre za zdravje, gre za poklice, ki so zelo nadzorovani, zelo regulirani v vsaki državi članici in jih ne moramo torej obravnavati kot katerokoli drugo eh, storitveno panogo. To moramo vedno imeti v mislih. Drugič. Torej, to je specifika, govorili smo tudi o, eh, o eh, Evropskem sodišču, eh, torej nekateri povdarjajo, ampak to ničesar ne spreminje, torej zakaj sploh se to predlagamo. Torej, ali imamo neko dodano vrednost, če pa ni dodane vrednosti, potem sploh ni smiselno preobremenjevati in eh, ustvarjati določenega slabega vtisa pri naših eh, sodržavljanih. Kolegi so povedali, eh, da pač zdravstveni delavci so tudi pomemben delež v evropskem prebivalstvu. In torej, če ničesar ne dodajemo, zakaj bi morali pri njih ustvarjati nelagodja in tudi dvomov? Torej, tukaj ne gre za to, da se ne bi ukvarjali z njimi, ampak njihov poklic je že eh, urejen z 59. členom direktive o priznavanju poklicnih publikacij. Torej, ko komisija pravi, da s, tem, no, s to novo direktivo se ničesar ne spreminja, dajmo si ogledati potem 59. člen eh, te direktive. In eh, jaz se sprašujem, za razliko tega, kar trdi Evropska komisija, se, jaz se bojim, da bo prišlo do preobremenitve. Naj omenim samo še šesti člen iz tega predloga direktiva, naj se naveže na to, kar je povedal kolega. Torej, Peti člen predlaga določene izjeme, ki sicer obstajajo, ampak jih bo zelo težko uveljavljati, ker ti bo potrebno dokazati, da je to utemeljeno na podragi določenih meril, ki, so, ki jih najdemo v šestem členu tega predloga. Ampak preberite si šesti člen, ko boste videli, kateri je seznam teh meril, se boste, se boste spraševali, ampak kako naj zdravstveni delavci odgovorijo na vse to. Torej, stvar se mi zdi izledno zapletena. Komisija trdi, da ni nikakršnih dodatnih postopkov, da vse temeli na obstoječih merilih, da pač eh, ne gre za nove postopke, ampak v resnici bo potrebno se skupaj še enkrat preveriti in bomo morali imeti nova, nove organe, ki naj a, eh, prevzamejo te odgovornosti. Predstavnik GUE-ja ehm, pač ehm, me je nekoliko presenetil, kaj ti ehm, ne vem, kako to, da zagovarjajo večjo liberalizacijo, a, eh, glede na to, da svoboda a, nastanitve že obstaja, da se jo uvajajo uveljavlja, ampak zdravstvena, zdravstveni sektor ni eh, pač eh, komercialna panoga kot katerakola druga. Eh, vse to je že urejeno v državah članicah in če pomislimo na zdravstvene delavce in vemo, da, kako so izpostavljeni že eh, upravnemu, upravni preobremenitvi, eh, če pomislimo na količino dokumentov in obrazcev, ki jih morajo izpolnjevati tudi samo zaradi socialne varnosti vsake državi članici, potem se sprašujem, če mu dodatna ureditev, ki a priori trdi, da ne bo veliko dodala, če mu torej postavite se na njihovo mesto. Torej, to, vse to ustvarja ravno euroskepticizem, kaj ti damo občutek, da Evropska unija in Evropska komisija želita nekako utemeljevati svoj obstoj in torej vsak dan dodajajo neke nove ureditve, nove predpise, ampak jaz želim tako obvestiti e, in vas pritegniti k previdnosti ravno zaradi tega komisija trdi, ja, ampak v nekaterih državah članicah ta sistem ne deluje tako, kot bi moral. In torej, zaradi določenih primerov ustvarjamo novo zakonodajo, ki bo zadevala vse zdravstvene delavce v 27 državah članicah. Jaz mislim, da to ni dosledno. Torej, eh, seveda, komisija lahko lahko da določene smernice in to bi bilo veliko bolj učinkovito. Jaz sem sodelovala z vsemi poročevalci v senci, ogledala sem si vse predloge spremembe in upam, da vsi skupaj bomo lahko se dokopali do boljšega stališča. Hvala lepa, a, a, gospa Grostit. Kar zadeva Časovnico uh, lahko predlog sprememb vložite do 7. julija ob 11. uri. V, na odboru, uh, v odboru Envi bomo glasovali 27. septembra, v odboru IMKO en, 20. 21. novembra letos. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Uh, kar je spodbojanje uporabe energije iz obnovljivih virov, poročevalec je gospod Bas Einhaut in torej bi mu takoj predal besedo. Izvolite, gospod Einhaut. Hvala lepa, hvala lepa predsedujoči. To je svežen iz zimskega paketa, ki, je ki ga je komisija predlagala ob koncu lanskega leta. Vemo, da je dokaj obširen svežen, ki gre od učinkovitosti do obnovljivih virov, tudi do oblikovanja trga. In torej v teh poročilih, v zvezi s temi poročili, naš odbor ima izključno pristojnost, ko gre za merila za trajnostni razvoj, ko gre za biogoriva in biomaso spregovoril torej naknadno, ampak najprej eh, naj povem, da na odboru se bomo morali pogloviti tudi v vprašanje spodbojanja uporabe eh, energije iz obnovljivih virov, eh, pri čemer smo pripravili mnenje k poročilu, za katero je pristojen odbor ITRE. Tukaj se osredočamo na štiri obnovljive vire, kot veste, imamo v Evropi cilj 20 odstotkov, ki ne ga dosežemo tja do leta 2020. Evropa bo verjetno to dosegla, čeprav vsaka država ne bo izpolnila svojih nacionalnih eh, pragov eh, in težave ima naprimer tudi moja država nizozemska. Vprašanje je, kako ne spodbujamo obnovljive vire potem. Mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo, da direktiva o obnovljivih obnovljivih virih do leta 2020 je eh, bila zelo eh, instrumentalno oblikovana za spodbujanje obnovljivih virov v moji državi na nizozemskem. Lahko povem, da če ne bi imeli te direktive obnovljivih virov, potem ne bi imeli nekakšnega sporazuma na nizozemskem, ki zdaj poganja ravno to, eh, ta sektor. Torej, če dejansko prihaja do napredka v vseh državah članicah, torej to gre pripisati ravno direktivo. direktivo perspektivi eh, za obnovljive vire do leta 2020. To pomeni pet let petodstotni letno povečanje do leta 2020. Če se držimo predloga komisija eh, o 27 odstotkih, bo to pomenilo, da po letu 2020 povečanje obnovljivih virov se bo skrčilo z letne stopnje petih odstotkov do leta 2020 do enega odstotnega praga po letu 2020. To je torej stopnja, ki se bo skrčila, pa čeprav vemo, da obnovljivi viri postajajo vedno bolj konkurenčni in da torej, eh, to je prav gotovo zelo pozitivna priložnost za eh, prihodnost. Očitno torej to je smer, ki je ne moremo podpreti in zato moramo biti bolj ambiciozni za prihodnost. Želel bi poudariti tudi še eno dejstvo, da imamo določene študije in eh, zanimivo študijo iz Ecofisa, iz eh, Tehničnega instituta na Dunaju, ki jasno kaže na to, da če Evropska unija eh, določi cilj, ki bo nižji od 35 odstotkov, to bo privedlo do dezinvestiranja v Evropski uniji na področju obnovljivih verov. To pa nasprotuje temu, kar predsednik Juncker zatrjuje, kajti zdal si je kot kot cilj, da bi bila Evropska unija vodilna ravno na področju obnovljivih virov. Torej, če želimo biti vodilni na tem področju in hkrati pa eh, dezinvestiramo iz področja eh, obnovljivih virov po letu 2020, potem imamo občutek, da komisija ne postopa ravno na pravi način. Eh, ampak seveda komisija se bo sklicevala na sklepe sveta iz leta 2014, eh, v zvezi s čimer pa k sreči eh, se mi ne strinjamo in ne smoramo torej biti podrejeni temu. Institut z Dunaja tudi zatrjuje, da verjetno primeren signal za investitorjo bi bil to, da določimo prag 45 odstotkov, cilj 45 odstotkov in če to združimo, rečemo tudi z nekim eh, pragom za učinkovitost, ki eh, naj znaša 40 odstotkov. Torej, to pogledno, če bo celoten svežen eh, usklajen, potem eh, pragova 45 odstotkov za obnovljive vire in 40 odstotkov za učinkovitost, to bo pravilna, pravilno sorazmerje ki ga bomo lahko zasledovali. Zdaj pa eh, se ne bom spuščal v dodatne podrobnosti iz teh študij. E, imamo tudi razpravo o tem, ali želimo imeti nacionalne cilje, po letu 2020. Mislim, da to je ena izmed ključnih točk, o katerih bodo razpravljali na odboru ITRE. Jaz pa osebno mislim, da res potrebujemo take nacionalne cilje, če želimo poganjati inovacije v vseh državah članicah. Zdaj pa ne se dotaknem samih obnovljivih virov in eh, potem biomase in biogoriv. Predsedujoči, koliko časa imam na voljo? Samo še eno minuto, ampak to je zelo pomembna razprava, gospod predsedujoči. In, eh, ja, dobro, recimo dve minuti, če želite. Wow, kako, koliko, kako radodarno. Ja, zdaj nam že zmanjkuje časa. Potem bom moral biti res zelo kratek. Jaz sem mislil, da bom imel nekaj več časa na razpolago, ker je to zelo pomembna tema. Torej nekaj v zvezi za prvo generacijo. Komisija predlaga, da to ohranjamo na stopni 3,8 odstotkov eh, do leta 2030. Jaz sem sklenil, da tega ne bom spremenil, ampak mislim, da ta predlog komisije eh, pač je eh, nepremiren, ker ne razlikuje med različnimi generacijami biogorijo. Jaz predlagam, da eh, te stvari nekoliko spremenimo, eh, ko gre naprimer za napredna biogoriva. Naj opozorim, da eh, ta odbor je sprejel tudi poročila o nizkooglični mobilnosti in odbor tudi zatrjuje, da po letu 2020 želimo imeti določene spremembe. Se pravi, da a, pač moramo jasno povdariti, da smo že sprejeli določena stališča v tem odboru in da moramo biti dosledni. Tudi zato ker eh, ta parlament se je že večkrat zauzel za to, da bi pač eh, določene vrste eh, oziroma da bi palmovo olje izključili iz biogoriv, kajti to je kočljivo tudi v, z ozirom na razgovore, ki potekajo na ravni STO-ja. Ampak ehm, moramo biti pozorni, da palmovo olje ne bo izključeno iz seznama kajti vse to lahko privede potem tudi eh, do, uh, po, do možnega povečanja uporabe etanola iznad praga 3,8 odstotkov. Se pravi, da moramo razlikovati med dobrim in slabim in uh, moramo ugotoviti, kateri, uh, so, kateri potencial rasti rasti eh, biogoriv, eh, ki izhajajo, ki se jih proizvaja na eh, zemljišče, iz katerih namembnost je bila spremenjena. In potem pa še nekaj, če si ogledamo prihodnost prometa, potem moramo imeti boljšo konkurenčnost med elektriko, električno energijo in biogorivi. Osta, obstaja tudi ključno vprašanje, tudi ko gre za javni prevoz, potem električna vozila, kje bo prihodnost na strani biogoriv oziroma na strani eh, električne energije iz obnovljivih virov. Moramo določiti ustrezne cilje z konkurenčnostjo med eh, opcijami za proizvodnjo elektrike in biogorivi. Moramo tudi zelo jasno eh, poudariti pomembnost naprednih biogoriv in vključiti v ta cilj tudi letalstvo, kajti tamle napredna biogoriva lahko pomenijo veliko razliko tam le lahko odigrajo ključno ulogo in če torej tudi letalstvo vključimo v ta okvir, potem bomo stvari poganjali v pravo smer pač eh, poznamo znamenito prilogo devet, ki je povzročila številne kritike strani kemijske industrije, prehranske industrije, čež da uporabljamo te obrate eh, v naših kemijskih eh, aplikacijah in da so torej po pomoti vključena v prilogo devet. Torej prihaja tudi do večje konkurence strani bioekonomije, zato bi morali vključiti vse to tudi v neposredne emisije, zato da pač tiste uporabe, ki jih imamo tudi na področju kemijske industrije, če si ogledamo celotno panogo bioekonomije, potem da zagotovimo, da ne uporabljamo napredne, e, napačne merila za napredna biogoriva. To je torej zelo pomembna razprava tudi za bioekonomijo. Zdaj, kaj pa biomasa predloga? komisije je res zelo šibak, zelo pomankljiv. In kaj ti naprimer vidimo, ko gre za uh, uvažanje e, lesnih peletov iz uh, Združenih držav, to ni izključeno iz predloga komisije. Če si ogledamo oceno učinka, potem uh, lahko ugotovimo, da dejansko bi to lahko povzročilo hude težave. Eh, še vedno imamo 50 odstotkov biomase, eh, ki, eh, pač nam ne, on, ki nam onemogoča doseganje ciljev in torej bodimo, dajmo, si, dajmo preveriti, da tudi biomaso ustrezno uporabljamo in to je tudi zajeto v poročilu. Moral sem biti nekoliko kratek in opustiti določene dele, ampak poskusil sem vse povedati. Hvala lepa vendar držati se moramo časovnice v odboru. Poročevalci v senci zdaj. Marjana Petir bo začela. Štiri, meni, štiri minute imate. V kontekstu obaveza preuzeti. Hvala lepa. V kontekstu teh obveznosti. i energetske politike smatram kako države članice trebaju odrediti zajednički cilj udjela energije iz obnovljivih izvora. Hvala lijepa. Mislim da države članice eh, bi eh, morali določiti nek skupni cilj, eh, kar zadeva splošno energetsko porabo v Evropski uniji do, let, torej do leta 2030, ampak ta cilj mora biti tudi stvaren, po mojem mnenju, zmanjšanje. Eh, stopnje konvencionalnih goriv posreduje napačno sporočilo potencijalnim investitorjam. Države članice bi morale podpreti kvoto eh, uporabe biogoriv eh, na stopni sedmih odstotkov do leta 2030 in zato, da bi ublažili negativne učinke posredne spremembe uporabe zemlišč. na prodjočju prometa bo dol, potrebno določiti cilj, ki ga bomo želeli noseči, bodi se kar zadeva železniške kot cestne prevoze in to bi moralo vključevati vse eh, dobavitelje goriva do leta 2030 in cilji v splošnem bi morali biti ambicioznejši od tega, kar je predlagala komisija. Ko je govor o bruto porabi energije do leta 2021 in po letu 2021, 2020 dalje ob upoštevanju specifike vseh držav članic, potem bi eh, morali tudi dopustiti določeno maržo pri odločanju o stopni uporabi biogorjev in tekočih biogorjev. To vključuje tudi eh, goriva, ki se pridobivajo iz biomase in pri tem bi morali upoštevati tudi neposredno spremembo porabe eh, tal, uporabe zemlišča po uh, mojem mnenju bi bilo potrebno uh, predvideti tudi določeno izjemo v zvezi z pragovi, o katerih eh, se sedaj pogovarjamo. Uvažamo 60 odstotkov krme uh, in gre bolj ali manj za. Uh, gensko spremenjene proizvode, ki si jih ne želimo imeti v Evropski uniji in uh, morda bi to lahko bilo povezano tudi za um, proizvodnjo biogorijev in za eh, pozdravljamo tudi uh, kriterije. Um, trajnostnega razvoja, ko gre za biomaso, ampak to ne bi smelo ustvarjati dodatnih upravnih bremen in tega ne bi smeli določati uh, Ehm, tako posamezno, ampak bi moralo zajeti celotno uh, panogo biomase. Glede na to, da gozdarstvo ni v pristojnostih Evropske unije, ne moramo sprejeti tega, da Evropska unija zahteva od lasnikov gozdov eh, tudi podatko in informacijo v zvezi z gospodarjenjem s temi gozdovi. Bi morali torej sprejeti nek pristop, ki naj temelji na obstoječih eh, pravilih in kar naj temelji tudi na pobudah držav članic. Na podlagi vsega tega bom uložila lasne predloge spremembe. Thank you very much. The next speaker is the SND. Hvala lepa, Jolajnen je naslednji, socialisti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da bi morali imeti dovolj časa, da govorimo o tem poročilu, kako je rekel gospod Eichhout, kajti to je tudi zapleten dosev v določenih pogledih in mislim, da moramo jasno vedeti, v katero smer gremo. Z izhodišči se strinjam. Cilji komisije so mnogo preniski. 27 odstotkov do 2030 je postopanje kot ponavadi, to niso jasni signali akterjem v družbi in gospodarstvu. Veliko više bi morali iti, kako visoko, ne vem, o tem se bomo še pogovarjali, ampak vedno smo opozarjali na to, da moramo doseči cilje iz Pariza in govori se, da bi vsaj za 40 odstotkov morali zmanjšati izpuste do 2030. Poročevalec govori o 45 odstotkih, dobro, študije gredo vse smeri, ampak rekel bi, da moramo iti dlje, mi bomo podpirali 40 odstotkov. Mislim, da bi bilo zelo pomembno, da se držimo tega, kar smo imeli za 2020, da imamo nacionalno obvezujoče cilje. Evropski cilj pušča preveč prostora. Nekateri potem nadaljujejo delo, drugi ne storijo nič. Mislim, da se moramo boriti za to, da bomo imeli nacionalno obvezujoče cilje. Dobro, v predlogu komisije je v redu to, da se krepi potrošnik z obnovljivimi viri energije in krožnim gospodarstvom imamo možnost, da smo hkrati potrošniki in proizvajalci. Naprimer, vlastna proizvodnja energije, to je tisto, kar bi morali podpreti. Gretje, ohlajanje, cilj mora biti mnogo višji, kar zadeva uporabo obnovljivih virov energije. Tudi biomasa bo pri tem imela svojo vlogo, sveda pa se zavedamo, da potrebujemo merila za vzdržnost. Ne more biti tako, da se biomasa kar tako uporablja v sektorju gretja. Biogoriva, že dolgo sem na področju varstva okolja in vem, da se je pred 15 leti veliko govorilo o teh biogorivih, to naj bi bila rešitev, zdaj pa je to tisto najslabše. Ne vem, po mojem niti eno, niti drugo ni res, resnica je nekaj vmes mislim, da bi morali pri biogorivih do, določiti merila, merila za vzdržnost, biogoriva morajo prispevati k zaščiti podnebja in pogledati si moramo, kakšne so prednosti in pomankljivosti med prvo in drugo generacijo, pa tudi v okviru prve generacije. Študije pravijo, da je bil dizel iz palmovega olja naprimer slab, pri etanolu pa obstajajo določene rastline, ki niso slabe, ki so neutralne ali pa imajo celo prednosti. Zato mislim, da bi morali iti v to smer. Poročevalec je okrepil merila iluk in tudi glede učinkovitosti. Rezultat je, da izstopi do leta 2025, lahko v celoti izstopili iz tega, ne vem, o tem bi lahko govorili. Lahko smo sicer zelo strogi, ampak 2025 potem ne bomo imeli več nič. Mislim, da gremo s tem predaleč. Biomasa. Strinjam se. Milasa. In določene oblike biogoriv bi morali uh, odpraviti. Vprašanje pa je, kako daleč bomo šli, če bomo šli do enega megavata v zvezi z obrati, če bodo ti obrati morali izpolnjevati vse vrste pogojev in potrdil in tako naprej. Ne vem, morda gremo predaleč. Priporočal bi 5 megavatov, kajti obrati, ki nas skrbijo, približno 300 jih je, 20 MW in več. V teh se potem kuri les iz ZDA in tako naprej. In v to smer bomo ulagali predloge sprememb. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala. EKR, gospa Višnjevska. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, Mislim, da je osnutek basa zelo ambiciozen, morda celo preveč ambiciozen. Verjetno bom imela nekaj komentarjev, še posebej pri prvem vprašanju. Poročevalec počne to, kar pač parlament običajno počne. Zastavil si je zelo visok cilj in na koncu tega ne bomo dosegli, zato ker države članice tega ne bodo dovolile. Zadnje priporočilo parlamenta, ki smo ga dobili lani, je bilo 30 odstotkov. Poročevalec želi 45 odstotkov. Potem pa je treba dodati še nacionalne cilje, s katerimi se prav tako ne strinjam. In še eno kontroverzno vprašanje je naslednje. To je mogoče videti v celotnem osnutku mnenja. Gre za ločevanje med bioenergijo, ki prihaja iz kmetijstva in gozdarstva, ter odpadki in energijo, ki ostane. Poročevalec spodbuja torej pridobivanje energije iz odpadkov. Res je, prav ima, lahko bi te vire učinkovito uporabili, ampak če pravilno razumem ta osnutek, potem po letu 2020 ne bi več mogli imeti proizvodnje biogoriv iz kmetijstva, naprimer. S tem se ne moremo strinjati. In še predlog spremembe 30. Tam je navedeno, da bomo z začetkom 2021 nehali podpirati pridobivanje energije iz gospodinskih odpadkov. To je zelo ambiciozno, ampak ali je to realistično? Ne. Veliko odpadkov se sežiga zdaj, naprimer, in nemogoče je kar zapreti te obrate. Mislim, da bi to energijo morali uporabiti, čeprav vem, da sežig ni najboljši način za pridobivanje energije. Strinjam se, da bi morali poskusiti zmanjšati ta delež tako, da bi uvedli bolj racionalne metode. V tem osnutku mnenja vidim tudi nekaj pozitivnih elementov, naprimer 36. predlog spremembe, tam je navedeno, da morajo države članice podpirati inovativno tehnologijo, tudi geotermalno energijo, naprimer, Sama bom vložila predloge spremembo v to smer in posvečala se bom tudi biomas in biogorivom. Hvala. Hvala lepa. Gospod Hajtama je naslednji za skupino Alde. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedajoči. Nisem poročevalec v senci, to je Nils Torvalds, govoril bom o njegovem imenu. Najprej pa se zahvaljujem poročevalcu za njegovo odlično upravljeno delo. Nils Torvalds se strinja, da dviganje ambicij v zvezi z obnovljivo energijo predstavlja ključen korak, če želimo izpolniti podnebne cilje. O ravni ambicij se bomo še pogovorili, ampak Evropski parlament si je vedno prisedeval za 30 odstotkov do 2030. Vse, kar je pod tem, je nespremljivo. Zagotoviti želimo zakonodajno gotovost, spodbuditi želimo naložbe in omogočiti tudi tehnološki razvoj. Zato podpiram oblikovanje nacionalnih ciljev v okviru evropskih ciljev, kar zadeva promet, veseli in zgraža me občutek deja vuja. To ni moje besedilo, da ne bo pomote. Veliko je vprašanj v zvezi z prvo generacijo biogoriv, v zvezi z ilokom in v zvezi z drugimi elementi. O tem smo govorili že pred skoraj desetletjem takrat, ko smo delali na direktivi ILUK, naprimer. Mislim, da je zdaj čas, da dosežemo napredek. Postopna odprava prispevkov za biogoriva prve generacije so nekaj, o čemer že dolgo govorimo. Tukaj podpiram poročevalca za to, da bi počasi odpravili te pragove v zvezi z proizvodnjo biogoriv zaprta priloga 9 in dvojno štetje, to mi ni všeč. Ne želimo imeti iste razprave vsake dve leti in vsakih pet let. Zato ne moremo več tako nadaljevati. Sveda, sprememba smeri v tej točki je zdaj težka in mislim, da bi morali res uvesti velike spremembe. Veliko govorimo o tem, da se posvečamo zmanjševanju izpustov CO2 pri obnovljivih virih. Mislim, da se vsi strinjamo s tem v teoriji, vendar. Ali to dejansko kaj pomeni za ilok ali ne v praksi, ne vem. To bo vprašanje, o katerem bomo govorili v političnih skupinah, tudi v moji. Hvala. Hvala lepa. Gospod Pedičini, EFDD. Grazie, presidente. Hvala lepa, predsedujoči. Mi gledamo z naklonjenostjo na poročilo kolege Eichauta, kaj ti res verjamemo v projekt eh, Evropske unije, ki naj bo vodilna na svetovni ravni na področju obnovljivih virov. Za doseganje teh ambicijonih ciljev Eh, pa eh, ni prostora za fosilna goriva, niti iz odpadnih, eh, iz odpadnih snovi in tudi mislimo, da ni prostora niti za sežiganje odpadkov, kaj ti ne smemo gledati na to kot na obliko obnovljivega vira. Zato smo za odpravljanje vseh vrst podpore fosilnim virom in tudi sežiganju odpadkov. To so vse prakse, ki nasprotujejo krožnemu gospodarstvu, za katerega se je Evropska unija zauzela. Mislimo, da moramo podpreti sončno energijo, moramo podpirati veterno energijo, trajnostne narave, moramo uh, imeti uh, energetske prihranke in tudi uh, pospeševati učinkovitost uh, prevoza. Tudi bioinženjerija uh, lahko ima ulogo na tem področju, ampak samo, če se omejuje na ostanke in na uh, stranske pro, uh, proizvode, ki jih ne moramo drugače uporabiti. Zato uh, sedanji seznam uh, eh, materijalov in snovi, ki um, pred, torej te zliste za napredne biogoriva, ki sestavljajo deveto prilogo, nas nekoliko preseneča, predvsem, ker zadeva materijale, ki jih lahko uporabljamo za različne industrijske namene, preden jih uporabimo kot biogoriva. Mislimo, da res moramo spoštovati kaskadno uporabo uh, virov in tudi hierarhije odpadkov. Mislimo tudi, da tradicionalna biogoriva bio goriva. E, eh, imamo tukaj tudi tako imenovani iLook faktor, ki ga je treba upoštevati. E, in vemo, da za različevanje teh ambicij, ki jih delimo z nekaterimi izmed vami, bo težka naloga zaradi lobijev za fosilne goriva, ki so premočne. Kljub temu pa si bomo prizadevali za zavezujoče cilje za vsako poznavo državo članico, vsaj 45 odstotkov obnovljivih virov do leta 2030 in bomo zasledovali tudi neko družbo, ki naj temelji izključno na obnovljivih virih do leta 2040. Thank you very much and... Uh, Hvala lepa. Zdaj pa poslanci v lastnem imenu. Vsak dobi dve minuti za svoje prispevke. Gospod Balco je naslednji. Izvolite. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Evropska komisija je nekaj priznala 27 odstotkov je cilj, ki ga ne bomo dosegli, zato moramo direktivo revidirati, zato da bi do cilja vseeno prišli. S tem se strinjam. Evropski parlament pred, predlaga 30 odstotkov, to je že tako ali tako ambiciozno. Poročevalec pa želi to še povišati. Pravi, ja, mi lahko storimo, kar želimo. To je sicer. Res, ampak lepo bi bilo, če bi imeli realistični cilj, ki bi ga lahko dosegli v prihodnosti. Obnovljivi viri energije, tako vedno pravimo, so gonilo gospodarstva, izboljšamo varnost oskrbe z energijo, zagotavljamo delovno mesto in tako naprej. Ampak veter in sončna energija, kako bolj varna sta ta dva vira energije kot jedrska energija, naprimer. Omenil sem čisto energijo in to namenoma. Vprašati se moramo, kdo bo to plačal. Če si pogledamo dokument komisije, lahko vidimo, da bi naj do 2030 izpolnili cilj 27 odstotkov in to bo stalo 250 milijard evrov. Če 27 odstotkov stane toliko, potem bo 45 odstotkov odstotkov stalo še veliko več. Mi smo odbor za okolje v Evropskem parlamentu, vedno govorimo o obnovljivih virih energije. To je nekaj zelo lepega, vedno hvalimo obnovljive vire energije. Strinjam se z ciljem, ampak Če bomo vedno bolj ambiciozni, bomo po mojem mnenju zelo obremenili države članice in potem te ne bodo več zdržale pritiska. Samo dodati sem želel še eno perspektivo k tej razpravi. Hvala. Gospa Jetenmek je naslednja. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala poročevalcu za opravljeno delo. Veliko je pritiska in želje potem, da bi spremenili predloge komisije. Poročevalec je zelo ambiciozen, doseči želi podnebne cilje za Evropsko unijo, ampak bojim se, da bodo izbrana orodja upočasnila prizadevanja EU za doseganje ciljev na področju podnebja. njegova merila za trajnost, za obnovljive vire energije so včasih preveč stroga, po mojem mnenju. Cilj 45 odstotkov obnovljivih virov energije je zelo visok, kajti predlog komisije je mnogo nižji. Dobro je, če dvigamo cilje, ampak upoštevati moramo vse vrste obnovljivih virov energije, tudi biogoriva, tudi to bi morali upoštevati, kajti to bi lahko bilo koristno, če bi se tega lotili tako, kot je treba. Trenutno uporabljamo zelo reduktivno tolmačenje trajnosti in to bo omejilo uporabo biogoriv v prihodnosti. Nove generacije in nove vrste biogoriv se pripravljajo in njihovi izpusti CO2 so mnogo nižji. Prvo generacijo biogoriv uporabljamo, ampak Odpravimo jih lahko šele postopoma, ne moremo jih odpraviti kar čez noč. Spodbujati moramo vrhunske inovacije in raziskave, zato da bi financirali naslednjo generacijo biogorjev, ampak zato seveda potrebujemo jasen niz pravil, s katerimi bomo lahko nadaljevali delo. Na finskem, to je moja država, je eden od ciljev še posebej problematičen, kajti gre za vprašanje vključevanja določenih ciljev v splošne cilje, ki jih imamo. Mislim, da bi bilo dobro, če bi opozorili na vedno večji pomen gozdarstva na finskem. Mislim, da potrebujemo širši pristop k uporabi biogoriv v Evropi, vsaj v prihodnosti, če želimo doseči svoje podnebne cilje. In mislim, da naš pristop k obnovljivim virom energije ni ustrezen. Poiskati moramo rešitve, ki bodo temeljile na tržnih rešitvah. Upam, da bomo lahko dosegli dobre rezultate. Hvala. Thank you very much. And the next speaker is... Hvala lepa, gospod Liza. Hvala lepa, gospod predsedajoči Juncker, preden je postal predsednik komisije, povedal, da želi, da bi Evropa bila vodila na področju obnovljivih virov energije. Sam moram povedati, da sem razočaran, ko sem videl predlog komisije. 27 odstotkov ni preveč ambiciozno in predvsem mi ni všeč okvir, kako naj bi dosegli teh 27 odstotkov. Ta okvir ni jasno opisan in mislim, da moramo izboljšati predlog komisije, zato da bo to nekoliko bliže besedam Žankloda Junkerja. Seveda pa moramo biti pametni in realistični. In zato moram nažalost povedati, da v predlogu Basa Ajkauta ne morem podpreti 45 odstotkov. Je veliko preveč, to ne bo nikoli delovalo. Čeprav lahko to obžalujemo, parlament ima drugačno stališče, ampak nacionalno obvezujoči cilji ne bodo sprejeti, zato moramo iskati alternative. Še nekaj moramo upoštevati, zato zagovarjam energetsko učinkovitost in tukaj želim videti više cilje. Tudi obnovljivi viri energije imajo težave. O biomasi ni treba govoriti, to je jasno vsem tukaj v odboru. To, kar je predlagal Bas, gledamo tudi mi nekoliko kritično. Iz mojega volilnega okrožja vam lahko poročam, da obstajajo tudi razprave o vetrni energiji. Tudi tu ni vse rožnato, zato moramo zadeve gledati bolj celovito. Biti moramo bolj realistični. Iz eh, sveta slišim, da bi na mesto cilja imeli koridor. Žal pa nekatere države članice pravijo, da bi ta koridor lahko bil tudi pod 27 odstotkih. Koridor mora biti takšen, da je najnižji cilj 27 odstotkov, na vzgor pa lahko gremo do 30 ali 32 odstotkov, to naj bi bilo stroškovno učinkovito. In na koncu še nekaj, mislim, da moramo bolje opisati, kako bomo ta cilj dosegli. Jasno mora biti, kaj se bo zgodilo, če ne bomo cilja dosegli. Še posebej pa ne smemo kaznovati tistih držav, ki bodo dosegle napredek spodbujati moramo države, ki ne počnejo nič. Zato potrebujemo merila. Če bomo imeli obvezujoče cilje, moramo imeti jasna merila, po katerih se bo lahko komisija orientirala. Hvala. Hvala, gospod Gžib je naslednji. Izvolite. Hvala lepo, gospod predsedujoči. Mislim, da je naše stališče vedno bolj jasno. Vedno smo razdeljeni med ambicijami in realnostjo. Bas Eichhout je predlagal 45 odstotkov in mislim, da bomo morali to nekoliko spremeniti, zato da bomo našli dogovor. Peter Lize je razumen, doseči moramo minimalno raven, spodbujati pa tudi više ravni za posamezne države članice, če lahko to dosežejo. To je prvi komentar. Drugič, prva generacija, zadovoljen sem z besedami Basa Eichhauta, ko pravi, da moramo biogoriva prve generacije razdeliti na tista, ki vplivajo na ilok in na tista, ki ne vplivajo na ilok. Mislim, da naša biogoriva v veliki večini izpolnjujejo ta merila, še posebej, ko govorimo o bioetanolu in biodizlu. Zakaj to povdarjam? Zato, ker so ti podatki o zmanjšanju uporabe biogoriv prve generacije signal za svet, posla za gospodarstvo, da se torej umikamo. Ampak z vidika trajnostnega kmetovanja dobro vemo, kakšna je naša struktura proizvodnje. 80 odstotkov so živilski pridelki. Kako lahko tukaj govorimo torej o zelenitvi? Sladkorna pesa ali repa, to nam lahko pomaga pri uravnoteženju proizvodnje. Mislim, da bi lahko takoj prišli do virov za biogoriva prve generacije. Zelo sem zadovoljen za to manj restriktivno linijo našega poročevalca. On palmovo olje ločuje od naših pridelkov in mislim, da bomo to pozdravili in sprejeli z odprtimi rokami še nekaj. Proizvodnja biogoriv iz oljne repice pomeni, da proizvajamo tudi živila. Ne želimo si gensko spremenjene krme v Evropi. Iz vsake tone pa dobimo 600 kg biodizla, potem pa nam ostanejo beljakovinski krme stranski proizvodi in zaradi tega nam potem ni treba uvažati gensko spremenjene soje. In še zadnje vprašanje, to je vključevanje sektorja letalstva. Govorim o področju biogoriv. Poglejmo si, kaj se dogaja na trgu ZDA tam so pripravljeni uporabiti biogorivo celo v vojski. Mislim, da bi morali začeti drugače gledati na to. In na koncu še nekaj, vesel sem, da želimo okrepiti potrošnike. Potrošniki so lahko obenem tudi proizvajalci energije. To je dobro za diversifikacijo proizvodnje in to bo pomagalo potrošnikom, da bodo bolj zainteresirani za te nove obrate. To pa bo seveda pomagalo tudi nam, gospodalje, naslednje. Izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsedojoči. Evropska unija seveda ne sme zmanjšati ambicij za 2020, kar zadeva cilje za obnovljive vire energije. Če želimo spoštovati cilje COP21, če želimo izpolniti cilj razogličenja v višini 30 odstotkov, kar zadeva zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. In če želimo izpolniti obnovljive cilje do 2030, vendar želim pa vseeno na nekaj opozoriti. Menim, da je to zelo pomembno. Najprej ostati moramo pri obvezujočih ciljih za promet za 2030 tudi letalstvo bi moralo biti vključeno v ta cilj, ampak ob tem moramo povečati preglednost, kar zadeva biogoriva na nacionalni in evropski ravni. Tega zaenkrat še ni. Strinjam se s tem, da prepovemo palmovo olje ali pa seveda, da vsaj damo dokončni rok, dok kdaj je treba opustiti uporabo palmovega olja. Prav tako moramo podpreti napredna biogoriva, to bi lahko bilo zelo pomembno na dolgi rok, kar zadeva razogličenje, če bomo seveda poskrbeli za vzdržnost že od začetka. Ko govorimo o novih izdelkih, ti morajo biti trajnostni in pokazati moramo, da so naložbe v biogoriva zanesljive in dolgoročne. Zagotoviti je treba torej določena varovala, ko govorimo o naprednih biogorivih. Lepo bi bilo, če bi imeli točno definicijo naprednih biogoriv, ne pa da se odločamo o zaprtem seznamu. To je zdaj v prilogi 9a. Zato, da pustimo možnosti za prihodnost in za novo tehnologijo, ki bi lahko vstopila na trg kasneje. Še nekaj, kar zadeva mene, Mislim, da moramo izpostaviti elektrifikacijo, govorimo o cilju 2030. Ni dovolj, da govorimo o biogorivih, če obravnavamo čisti promet in obnovljive vire v prometu. Elektrifikacija nam bo tukaj pomagala tudi, kar zadeva više cilje za 2030. Električna energija je najčistejše gorivo za prometni sektor v avtomobilih, potniških avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih bi to prav gotovo moralo biti gorivo v prihodnosti. Strinjam pa se s poročevalcem za to, da bi elektriki dali veliki multiplikator. Ne izločam pa tega, da bi postavili cilje za obnovljive vire električne energije, zato da bi spodbudili elektrifikacijo. Seveda za letalstvo, težka gospodarska vozila in plovila elektrika ne bo delovala, tam bomo morali spodbujati biogoriva in če bo kakšno biogorivo, ki ga bo mogoče proizvesti okolju prijazno in vzdržno, potem še toliko bolje. Hvala, zdaj pa komisija, gospa Auremarkis, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, pozdravljeni vsi. Z velikim veseljem smo prisluhnili razpravi o tem odboru. To je zelo pomembna razprava. Gre za revizijo direktive o uporabi energije iz obnovljivih virov. Postati želimo vodilni, seveda, ampak želimo pa imeti tudi okvir, ki bo državam članicam omogočil, da skupaj dosežejo višji delež obnovljivih virov energije. Komisija meni, da bi to moralo biti najmanj 27 odstotkov, biti pa moramo stroškovno učinkoviti predlogov je več in komisija spodbuja razogličenje in diverzifikacijo sektorja prometa, prav tako pa predlaga, da bi okrepili trajnostni okvir EU. Nekaj pomislekov želim izpostaviti, ki jih imamo, potem ko smo prisluhnili komentarjem danes dopoldan. Skrbi nas, da če bomo preveč kaznovali bioenergijo, bomo naredili napačni korak. Ne smemo pozabiti, da je to velik vir obnovljivih virov energije. Predstavlja 60 odstotkov porabe obnovljivih virov energije v EU. Pričakuje se, da bo to igralo pomembno vlogo pri doseganju ciljev za 2020 in 2030 v Evropski uniji. preveč stroga merila bi lahko vplivala na zmogljivost držav članic, da dosežejo ne samo minimum 27 odstotkov, kaj še le više cilje, ki jih predlaga parlament. Govori se o 30, 35, 45 odstotkih. Kar zadeva biomaso iz gozdov, če bi izločili določene kategorije, potem to ne bi bilo tehnično izvedljivo ali upravičeno. Trajnost biomase ne zadeva specifična, specifičnih živil, gre za to, da poskrbimo za trajnostno upravljanje z gozdovi. Tretjič, merila vzdržnosti, če jih naložimo tudi majhnim obratom. Poročevalec govori o obratih enega megavata. Mi menimo, da bi izboljšave za okolje bile nesorazmerne z veliko večjimi upravnimi bremeni. Če uporabimo 85 odstotni delež učinkovitosti pri nekaterih obratih, bi to pomenilo, da je skoraj vsa električna energija pridobljena iz biomase netrajnostna. Po naših zadnjih številkah bi samo obrati iz Švedske dosegli takšne pragove. Če želimo privačevati 70 odstotkov izpustov, vključno z dejavniki iluka, to naj bi veljalo za vse obrate do leta 2025 in mislim, da bi s tem lahko odpravili vsa biogoriva, ki temelijo na rastlinah in to v petih letih. Ne bi se dotaknili postopnega opuščanja, kakor ga predlaga komisija, ampak ta predlog bi vodil do rezultata mnogo prej, kot predlaga komisija. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Besedo vračam poročevalcu, gospodu Eckhautu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, tudi vsem kolegom in kolegicam za njihove prispevke k tej razpravi. Mislim, da so nam številni cilji skupni. Stvari so torej pozitivne. Želel bi specifično pokomentirati to slovito deveto predlogo, ki so jo omenjali številni, gospod Lajn in tudi kolega Nils Hajtema, tako rekoč, tukaj je bilo govora o deja vuju. To si moramo res ogledati. Tako kot je povedal gospod Hajtoma v imenu Nilsa, tudi meni ni najbolj všeč ta deveta priloga. To je zelo nefleksibilen način za promocijo naprednih biogorjev. Ko določamo cilje, moramo ohraniti nekaj manevrskega prostora, zato da lahko zagotovimo vstop novih energetov na trg. Če spodbujamo določene oblike uporabe, Če obstajajo tudi druge industrijske aplikacije, pa je treba ugotoviti, kako preprečiti morebitne konflikte. In ravno zaradi tega sem v predlogu govoril o posrednih emisijah. Če bomo zapisali kaj o tem, bomo to upoštevali. Ko govorim o merilih za posredne emisije, seveda govorim le o naprednih biogorivih. Če si preberete to poročilo, se morda lahko zdi, da naj bi ta merila veljala tudi za vse stacionarne namene, ampak to ne res, moramo biti zelo jasni. Merilo za posredne emisije velja le za napredna biogoriva, za katera smo določili takšne cilje in ki naj bi se uporabljali tudi v prihodnosti. Tukaj torej ne govorim o nekakšni izgubi živalske krme, ki ima seveda drugačen namen. Tega se moramo zavedati, ko bomo govorili v prihodnosti o to vrstni uporabi. Potem pa še ilok, tukaj gre res za nekakšen občutek deževuja, ampak bi želel povdariti, da si zastavljamo cilj do leta 2030. Upam, da bomo tokrat ustrezno opravili naše namene. Če ne bomo določili namembnosti zemljišč do 2030, mislim, da ne bomo ničesar spremenili v smislu pridelkov in to bi bila napaka. Evropski parlament je veliko krat govoril, da se želimo znebiti palmovega olja v korist biogoriva in razmišljati moramo o načinu, kako to doseči. Iluk je že tak primer. Na to pa še kolegi iz EKR, ki pravijo, da naj ne bi imeli več eh, nobenega izgorevanja ali pa zažiganja odpadkov po letu 2020. Ne, to ni res. Ne bi pa želel tega več podpirati. Zažiganje odpadkov, če si ogledamo hierarhijo odpadkov, pomeni en, enega najbolj neučinkovitih načinov uporabe odpadkov. In tukaj gre za neko promocijo načinov zažiganja. Mislim, da to ni dobro. Krožno gospodarstvo moramo izvajati na ustrezen način. In predlagal sem le finančno podporo za zažiganje odpadkov, ki ne sme ustvarjati nepravičnih pogojev na trgu. Na to pa še gozdarstvo, če upoštevamo tokove odpadkov, tudi tukaj je bilo govora o tem, da ne bo več možnosti za gozdarski sektor, več kot 50 odstotkov odpadkov prihaja iz gozdov. Ko govorimo o tokovih odpadkov, govorimo tudi o gozdarskem sektorju. To je bistvenega pomena. Potem pa še zadeva, o kateri je govoril kolega iz Finske, iz Alde. Zanima me, kako se bomo tega lotili. V nekaterih primerjih na finskem. Seveda obstaja določene oblike gozdarstva, temu ne smemo nasprotovati, na tem že delamo in verjetno bomo lahko skupaj poskrbeli za to, da bomo upoštevali tudi te vidike. Tega se bo čisto enostavno lotiti. Na to pa še žagovina. Veliko je bilo ogorčenja na finskem, kot da sploh ne razumem nečesar o gozdarstvu. Lahko vam zagotovim, da finski mediji in številni lobisti govorijo o tem na zelo ostar način. Naj vse opozorim, berem finske medije. Po eni strani točite krokodile soze v finskih medijih, obenem pa želite govoriti o, meni, govoriti o meni, ne vem. Morda beremo različne časnike in če obstajajo kakšni nesmisli zapisani v finskih eh, časopisih, se bom tudi tega lotil. Ne vem, ali bo zdaj kdo postal nervozen v zadnjih klopeh. Zdaj pa še nekaj glede splošnega cilja, to je pomembno, če govorimo o izvajanju pariškega sporazuma. Je seveda govora o skoraj popolnoma dekarboniziranem gospodarstvu sredi tega stoletja. Če je treba zagotoviti določen napredek pri nekaterih sektorjih, tako v prometu kot kmetijstvu, potem moramo tukaj poskrbeti za energijo. In energija mora temeljiti na obnovljivih virih. Če si ogledamo, predvideno izvajanje pariškega sporazuma naj bi predvidelo nično stopnjo emisij CO2 do leta 2040. To so cilji iz pariškega sporazuma. 30 odstotkov obnovljivih verov do 2030 to ni izvajanje pariškega sporazuma. Če resno nameravamo izvajati to, kar je zapisano v pariškem sporazumu, moramo spoštovati tudi te cilje. Tukaj gre torej za učinkovito pot do dekarbonizacije energetskega sektora, kar je zapisano v ciljih pariškega sporazuma. Zdaj vidim, da me že verjetno čaka rdeča pika, kar pomeni, da moram zaključiti s svojim govorom. Najlepša hvala, veselim se sodelovanja s poročevalci v senci v prihodnosti. Rok za vložitev predlogov sprememb je 5. julij ob 11. glasovanje na odboru Envi pričakujemo oktobra. Lepo sem zahvaljujem za sodelovanje pri tej razpravi. Nadaljevali bomo z obravnavo naslednje točke. Gre za izvajanje makroregionalnih strategij EU. Pripravljaka mnenja je bila Biljana Buržan, ki bo takoj dobila tudi besedo predsedujoči e, poštovane kolegice in kolege vnaprej e, se najlepša hvala gospod predsedujoči spoštovani kolegi že pred koncem razprave vas bom morala zapustiti zaradi tega ker imam drug sestanek se pa zahvaljujem soporočevalcem poročevalcem senci vsem ki jih ta tema zanima Na balskem območju smo razvili regionalne strategije. Leta 2011 je bila razvita strategija za Alpsko, Alpsko regijo, potem pa leta 2014 za Jadransko območje. Zdaj imamo torej štiri opredeljene makroregije, ki vključujejo 19 držav članic Evropske unije, pa tudi tiste države, ki niso članice EU. Te strategije so naravnane na okrepljeno sodelovanje med evropskimi državami in pa tretjimi državami v kontekstu iskanja težav, ki jih države članice ne morejo rešiti same. Potrebujemo torej mednarodni pristop. Evropska komisija se je zavezala k oblikovanju poročila na vsaki dve leti, gre torej za izvajanje makroregionalnih strategij. V tem poročilu naj bi predlagali tudi rešitve za organizacijo in doseganje napredka pri delu. Upoštevati je seveda treba specifične načinnosti vsake take strategije in leta 2016 je bilo objavljeno prvo takšno poročilo. Evropski regionalni or, Evropski odbor regije objavil tudi mnenje na lastno pobudo in oblikovali smo tudi mnenje z naše perspektive. Veseli me, da smo dobili to mnenje, še posebej zaradi tega, ker gre za nekatere vidike, ki so povezani z okoljem. To je eden od pomembnih elementov trajnostnega razvoja. Napredek, ki ga dosežemo, v okviru okoljske politike moramo meriti na osnovi zanesljivih kazalnikov. Zdaj pa še strategije. Pri Jadransko-Jonski regiji se predvsem ukvarjamo z pomorskimi odpadki. In pa škoda, do katere pride zaradi ekstenzivne akvakulture. Skušali smo tudi pojasniti to problematiko. Potem pa Podonavska regija, tukaj je bilo kar nekaj težav s poplavami in to povzroča tudi številne izzive za vse države. vzdolž te reke. Sodelovanje zahteva tudi vzpostavljanje določenih sinergij. evropski sklad moramo uporabljati predvsem za boje proti podnebnim spremembam. Na to pa še Baltsko morje. Tam smo dosegli najboljše rezultate, največ napredkov, ampak kljub temu mislim, da bi bilo treba posvetiti še več pozornosti tej regiji, zato da bi izboljšali nekatere okoljske vidike. Treba je preprečevati onesnaževanje morja in zraka. Onesnaževanje vode, podtalnice, proti tem se je treba boriti, to je tudi del strategije in to je navedeno med same gospodarske prioritete. Gospodarske prioritete, ki zanimajo tudi turizem. Vse države, članice, ki sodelujejo znotraj te makroregionalne strategije, pozivamo, da podprejo te prioritete. Najlepša hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Zdaj pa počevalci v senci, najprej gospod Darfan. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala kolegici Borzan za njeno poročilo. Strinjam se z njim v veliki meri. Kolegica ima prav. Štiri makroregionalne strategije že imamo v Evropski uniji in strategije niso več posamezni primeri, ampak eh, veliko državljanov Evropske unije je že vključenih v te strategije, zato je zdaj čas, da razmislimo o tem, kako to deluje in kaj doprinesejo. Mislim, da je nujno, da razmislimo o pozitivnih učinkih makroregionalne politike in poskrbeti moramo, da bodo državljani vedeli, da to obstaja. Tega zaenkrat ni. Zato mislim, da je to poročilo pomembno. Razmisliti moramo o tem, kako bi v prihodnem finančnem obdobju lahko bolj upeli te strategije v proračunski postopek. Zaenkrat ni sredstvo namenjenih posebno makroregionalnim strategijam, ampak mislim, da bi morali razmisliti o tem, kako bi lahko programe, kot so obzorje, kosme, pa tudi interreg in strukturne sklade, pa druge programe prilagodili makroregionalnim strategijam, zato da bi makroregionalne strategije imele poseben pomen. Ne želim ponavljati tega, kar je kolegica že povedala, več imamo makroregionalnih strategij in če gre za trajnost, In zaščito okolja, mislim, da tukaj vidimo nekaj posebnih možnosti. Sam prihajam iz Alp, prihajam iz makroregije Alpe in tam je vprašanje podnebnih sprememb velik izziv. Ampak vprašanje trajnostnega prometnega koncepta je prav tako velika priložnost, ki bi jo lahko razvili. To je velik del Evrope, kjer se ljudje, naprimer, lahko odpočijajo. In to bi moralo biti vključeno tudi v financiranje. Takšne projekte bi morali preučiti in jih tudi financirati. Gre torej za to, da obstoječa sredstva integriramo in da poskrbimo za to, da bodo programi ostali, še posebej Interreg. To so programi, ki jih že zdaj podpiramo. Preko meja mislim, da bi morali bolje vključiti politiko v to. Sem že skoraj na koncu. Novi finančni instrumenti so prav tako pomembni. EFSI ali predvsem EFSI bi morali služiti temu, da bi trajnostne projekte izvajali v makroregionalnih strategijah. In EFSI bi morali zastaviti tako, da bi čezmejni projekti imeli še poseben pomen in da bi imeli tudi prednost, tako bi makroregionalne strategije dodatno podprli in s tem bi seveda koristili tudi projektom vzdržnosti in trajnosti. Hvala. Thank you very much and the... Najlepša hvala v imenu Alde, gospa Mestner. Hvala lepa še enkrat za Ulrike Müller. Tukaj sem. Ja, prazno je, saj vem. Dobro, Ulrike Müller je žal odsotna, govorim o njenem imenu. Hvala, hvala gospe Borzen za osnutek poročila. Mislim, da je to dobra podlaga za delo, ki nas čaka. Makroregionalne strategije so zelo pomembne z vidika zaščite okolja, naprimer. Problemi so pogosto čezmejne narave in bolje jih bomo reševali, če bomo koordinirani. Predlog komisije pa žal ne vpliva na to strategijo, ki jo je omenila poročevalka. Zato moramo to izboljšati. Praktične uspehe strategije moramo spraviti v ospredje. Če želimo zagotoviti, da bodo makroregionalne strategije v prihodnosti uspešne z vidika gospodarstva in okolja, moramo upoštevati dvoje. Prvič, ti izzivi so izzivi, ki jih bomo rešili na dolgi rok. To je v nasprotju z usmeritvijo določenih projektov in financiranja. Zato moramo pri financiranju v makroregionalni strategiji vedno upoštevati dolgoročno strategijo. Drugič, praktično izvajanje takšnih projektov bo uspešno na terenu le, če bodo lokalni prebivalci to sprejeli. Kaj to pomeni? To pomeni, da potrebujemo trajen dialog z deležniki. Upoštevati moramo tudi to, da je to okolje tudi gospodarska podlaga za ljudi, ki tam živijo. Okolje in varstvo podnebja mora iti z roko v roki z gospodarskim razvojem. Hvala lepa in Ulrika Müller se že veseli nadaljnega sodelovanja. Hvala. Um... Najlepša hvala. če ni dodatnih pripomb strani članov odbora, predajam besedo komisiji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu Evropske komisije se zahvaljujem vsem članom odbora, odbora pa tudi poročevalke za zelo dobro, uravnoteženo poročilo, ki ga lahko podpremo. Samo zadnja pripomba glede zadnje intervencije. Res je, da poročilo Evropske komisije ni sklepčno glede nekaterih vprašanj, ravno zaradi tega, ker skušamo sprožiti razpravo glede nekaterih ključnih vprašanj, kot je zapisano. Torej, o tem se je treba pogovarjati tako na Evropskem parlamentu kot na svetu. Glede priporočil v osnutku mnenja smo to pripravljeni z veseljem podpreti, kot sem že povedal. Samo manjša pripomba glede sedme točke, kjer omenjate blažitev podnebnih sprememb v luči pomena prilagoditve teh eh, regij, mislim, da bi bilo dobro govoriti tudi o prilagajanju. To je še kako pomembno, tudi z našega vidika. V celoti pa je besedilo, kot sem povedal, zelo dobro uravnoteženo. Hvala. Najlepša hvala. Časovnica 15.30 za obravnavo dosjeja in naslednja 6. julija ob 11. dopoledne je rok za vlogo predlogov sprememb. V odboru Envi bomo o tem glasovali 28. septembra, v odboru regiji 9. ali 10. oktobra, na plenarnem zasedanju pa predvidoma decembra. S tem smo zaključili z obravnavo te točke, na to pa še zadnja točka na dnevnem redu. Še preostala dva poslanca, ki sta tukaj v seni dvorani, obveščam, da bodo naslednji sestanki odbora NP 10. in 11. julija ter 12. julija v Bruslju. Najlepša hvala in lep dan.